Hello to everybody, good morning. It's great to see you. Have... Dobr dan, lepo je, da se znova vidimo po uh, počitnicah, za katere se zdi, da se sploh niso zgodile. In srečno novo leto, seveda. No, sedaj je že nekoliko pozno, konec januarja je in veliko dela je pred nami. Mislim, da lahko kar začnemo. Prva točka je sprejetje dnevnega reda. Ima kdo kakšen predlog? Gospod Betin, izvolite. Hvala lepa in srečno novo leto tudi vam. Imam vprašanje dnevnega reda. Ne razumem, zakaj nimamo nič časa za razpravo o vsebinu, vsebini izstopnega dogovora oziroma do, dopisa o izstopnem dogovoru. Ta dopis imam tu in piše, da bo odbor za zaposlovanje in socialne zadeve obravnaval zadeve na sestanku 22. januarja, to je danes. Ogledal sem se dnevni red in vidim, kje je glasovanje, ni pa časa za kakršnokoli razpravo to mnenje in to pismo je nekaj, kar poznamo že pet mesecev. Pred petimi meseci je bila sprejeta odločitev koordinatorjev, da se bomo odzvali na zahtevo za naše mnenje. In že pet mesecev smo imeli sestanke zunaj tega odbora, poročevalci so se sestali in tako. In le pred dvema dnevoma je bil pripravljen zadnji osnutek. Nisem imel nobenih priložnosti za predloge, spremembo sem član. Uh, samostojnih poslancev in ta odbor ni nikoli obravnaval tega dopisa. Vidim tudi dnevni red in vidim, o čem bomo govorili. Veliko bomo govorili o stvareh, o skladu za plagitev globalizacije že tretjič. Imamo dve točke na dnevnem redu, imamo torej druge stvari na dnevnem redu, ki se mi zdijo manj pomembne od tega dopisa. Tako da bi prosil, da bi najdemo čas pred glasovanjem, zato, da se lahko pogovorimo o tem mnenju. Uh, mi imajo koordinatorje kakšen komentar glede tega? Zdi se, da ne. Prav, potem si bomo zabeležili vaš komentar. Razumem vaše stališče. No, kakšen pa je postopek? Torej, postopek je bil pregleden, bili ste seznanjeni s postopkom in lahko bi, če bo interes za to, bi se lahko o tem pogovarjali danes na sestanku koordinatorjev, danes popovdne. Gospa predsedujoča, Torej, obstaja možen ali je možnost, da bi govorili o tem pred glasovanjem ali po glasovanju. Gospa Rafovska. Gospa predsedujoča, mislim, da gre za vprašanje, v katerega se je potrebno poglobiti in če obstaja potreba po razpravi. Eh, in eh, je zato potrebno eh, spremeniti dnevni red, potem mislim, da je prav, da to storimo, da torej upoštevamo predlog gospoda Petna. Žal se o tem lahko pogovarjamo vendar šele po glasovanju, ne pa pred glasovanjem. Vem, kako to zveni, tega se zavedam vendar ni časa za dodatne razprave glede tega pred glasovanjem. Ja, pozdravljam naše goste. So, my dear colleagues, let... Dragi kolegi, danes pozdravljam dva ministra iz Hrvaške vlade, ki zastopata Hrvaško predsedstvo. Z nami je gospod Josip Aladrovič, Hrvaški ministr za delo in pokojninski sistem in gospa Vesna Bedeković, Hrvaška ministrica za demografijo, družino, mlade in socialno politiko predstavila bošta prednostne naloge hrvaškega predsedstva. Vemo, da bo hrvaško predsedstvo se soočilo s številnimi izzivi, tudi s brexitom in z evropskim dolgoročnim proračunom za obdobje 2021 do 2027, in da to ni vse. Podedovali ste tudi nekaj nedokončanih zakonodajnih dosijev, koordinacijo sistema socialne varnosti. Pod vašim predsedovanjem boste morali tudi to obravnavati skupaj z nami danes. Želimo vsi več izvedeti o vaših prednostnih nalogah. Vidim, da se ta, te prednostne naloge prekrivajo z prioritetami našega odbora. Najprej bom dala besedo gospodu ministru. Izvolite. Spoštovana predsednica odbora, Gospa Duriš, nikoli so nas spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. Je veliko čas mi je, da sem danes tu z vami, zato da bi vam skupaj z ministrico Bedekovič predstavil prednostne naloge Hrvaškega parlamenta predsedstva v okviru sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in potrošniško vprašanje. Kot veste, je to naše prvo predsedovanje, zato smo še prav posebej vznemirjeni glede tega in smo tudi ponosni na to, da bomo v teh šestih mesecih lahko se zauzemali za to, kar pričakujejo naši državljani. To je ustvarjanje kakovostnih delovnih mest, zagotavljanje dostojnih plač in enakih možnosti za vse državljane v vseh delih Evrope. Hrvaška je najmlajša članica in to je za njo priložnost, da dobi nove, dragocene izkušnje in da se še bolj poveže svojo evropsko družino. Preden vam, bi vam predstavil naše prenosne naloge, bi uh, se rad zahvalil rumunskemu in finskemu predsedstvu za njihovo delo in prispevek. Program hrvaškega predsedovanja temelji na skupnih evropskih vrednotah, skupnih interesih in spoštovanju različnih perspektiv. V srče, ki je dobrobit naših državljanov, njihove potrebe, varnost in kakovost življenja. Ravno zato bomo med predsedovanjem bomo skušali doseči napredek na tistih temah, ki so še prav posebej pomembne za življane in bistveno vplivajo na kakovost njihovega življenja in dela. Republika Hrvaška ima štiri glavne prednostne naloge. Želimo si Evropo, ki povezuje, ki ščiti, ki je vplivna in ki se razvija. Hrvaške prednostne naloge na področju EPSKO so razvojne narave, kajti brez večje vstopne konvergence in trajnostnega in vključujočega načina rasti ne bomo ohranili modela socialne države za prihodne generacije. Zato smo prepričani, da je nadaljne izvajanje Evropskega stebra socialnih pravic in njegovih načelov odlična osnova za naša prihodna prizadevanja na področju zaposlovanja in socialne politike. Zato bo Hrvaško predsedstvo se zauzemalo za široko izvrševanje stebra v tem institucionalnem ciklusu in računamo na veliko podporo Evropske komisije. Smo najmlajša članica in želimo uh, Poudariti razsežnost socialne kohezije, ki je ključni faktor za krepitev Evropske unije in evropske identitete naših državljanov. Uh, blagostanje unije ni enakomerno, zato je naša naloga, da najdemo odgovor, kako to zagotoviti in še zlasti, kako poskrbeti za najbolj ranljive skupine. Moramo se jim prav posebej posvetiti, zato da bi jim omogočili boljšo perspektivo boljšo integracijo v družbo in na trg dela. Trg dela Evropske unije se sooča z pomankanjem kvalificirane delovne sile. Rešitev te izzi, tega izziva je ključnega pomena za našo globalno konkurenčnost in za naše gospodarstvo. Zato je naša prva prednostna vloga razvoj uh, znanj in uh, veščin za konkurenčnost in uh, zaposlovanje, pri tem pa moramo poštevati potrebe sveta v 21. stoletju. Digitalne veščine so ključnega pomena za globalno konkurenčnost EU, ki mora uh, torej se uh, tehnološko razvijati skladno z tem, kar se dosega posod po svetu. Uh, digitalne veščine, kritično razmišljanje je nekaj, kar delodajalci potrebujejo. Zato moramo govoriti o sklejevanju veščin s potrebami na trgu dela, moramo govoriti o modelih vseživljenjskega življenja za zaposlene in brezposelne. Zato, da bi to dosegli, je ključnega pomena, da imamo trajnostne načine Eh, financiranja, kaj ti proces digitalizacije in pridobivanje novih veščin je nekaj, kar bo zahtevalo stalno posodabljanje veščin. Ta problematika je zelo pomembna, zato bomo predlagali sklepe sveta na področju veščin. Eh, organizirali bomo tudi ministersko konferenco 12. in 13. maja v Dubrovniku pri tej infrastrukturi je zelo pomembno, da imamo nova sredstva sklada SF, od katerega veliko pričakujemo. Ravno zato je zelo pomembno, da se čim prej dogovorimo glede večletnega finančnega okvira. Evropa ima najvišje svetovne standarde eh, eh, pri eh, pogoji dela, vendar vedno lahko to še izboljšamo. Naša druga prednost naloga je ravno kakovost delovnih mest. Moramo se torej eh, s tem spopasti glede na tehnološki napredek in nove oblike dela. Eh, želimo razumeti različne vidike inovativnih oblik dela v dialogu s socialnimi partnerji in drugimi deležniki na trgu dela moramo najti rešitve za trenutne in nove izzive moderne družbe. To je ključno pomen za vse države članice. Cilj je, da ohranimo in ustvarjamo kakovostna delovna mesta in poskrbeti moramo eh, varovanje oziroma varstvo zaposlenih in zagotoviti ravnovesje med eh, zasebnim in delovnim življenjem. Prav posebej mm, bomo to podarili v sklepih sveta, ki jih bomo obravnavali na začetku našega predsedovanja. Radi bi radi podaril, da se Hrvaško predsedstvo eh, eh, zauzema za dialog s socialnimi partnerji o vseh ključnih temah, ko gre za prihodnost unije, ko gre za eh, gospodarstvo in še prav posebej za njeno socialno dimenzijo. Te teme so zelo pomembne za vse in je pomembno slišati mnenje vseh. Če želimo zgraditi boljšo Evropo in skupno prihodnost, potem mora biti naše politike rezultat dialoga, dogovor in spoštovanja pravil. Eh, realizacija naših skupnih ciljev v duhu prijateljstva, kompromisa in sodelovanja bo omogočila To, da bo Evropa še naprej, tako kot pravi naš slogan, močna v svetu polnem izzivov. Hvala na pozornost. Na pozornost. Sedaj pa predajem besedo ministrici Bedekoviči, ki vam bo kot ministrica za demografijo, družino, mlade in socialno politiko postavila svoje prednostne naloge. Gospa ministrica, izvolite. Hvala lepa, spoštovana predsednica odbora za za poslovanje in socialne vprašanja, gospa Duriš Nikolsonova, spoštovani koordinatorji poslanskih eh, skupin, spoštovane poslanke in poslanci. V, v čast in zadovoljstvo mi je, da vam lahko skupaj s kolegom ministrom za delo in pokojninski sistem gospodom Aladrovičem predstavim uh, Hrvaška, uh, Hrvaški program kot predstavnica Hrvaškega predsedstva Sveta Evropske unije. Kot veste, je Hrvaška po šestih in pol letih članstva kot najmlajša članica unije uh, prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije in to nam je vsekakor v izjemno čast. V času, ki ga imam na razpolago, vam bom predstavila ključne elemente in dejavnosti hrvaškega predsedovanja Svetu Evropske unije na področju socialne politike. V času predsedovanja se bomo posvetili tistim temam, eh, na katerih Unija ustvarja dodano vrednost in poskrbi za občutek spoštovanja in skupnih vrednot. Hrvaško predsedovanje, in vsi se tega zavedamo, poteka v času velikih sprememb Evropske unije. Imamo nov zakonodajni institucionalni ciklus, imamo torej novo sestavo Evropske institucije, prav tako se soočamo z izzivom izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije. Skladno z našimi prioritetami in skladno s strateškim programom Evropske unije za obdobje 2019-2020 in na temelju programa TRIA je Hrvaška pripravila šestmesečni program svojega predsedovanja. Tu imamo štiri glavne prioritete, te je že omenil moj kolega Ladrovič. V prvih šestih mesecih letošnjega leta se bomo predano posvečali ustvarjanju močnejše Evrope. Zato je tudi slogan našega predsedovanja Močna Evropa v svetu polnem izzivov. Skupaj s kolegom Aladrovičem bova v tem obdobju predsedovala svetu EPSKO. Ukvarjala se bova s temami, ki se nam zdijo enako pomembne za vse države članice. Ko gre za socialno politiko, smo se osredotočili na dve ključni prioriteti, demografski izzivi in prihodnost socialne politike, druga prioriteta pa je enakopravnost spolov in opolnomočenost žensk na trgu dela spoštovane poslanke in poslanci. Ko govorimo o demografskih izzivih in prihodnosti socialne politike, kar je naša prva prednostna vloga, bi vas rada spomnila, da se več kot polovica držav članic EU sooča z, z različnimi demografskimi izzivi. Reševanje izziva na tem področju je podarjeno tudi v novem strateškem programu Evropske unije do leta 2024. Zato bomo spodbudili razpravo o demografskih izzivih. Prav tako pa se bomo pogovarjali tudi o politikah, s katerimi lahko povečamo podporo družinam in s katerimi lahko zagotovimo ravnovesje zasebnega in poslovnega življenja. Zavedamo se, da so te politike v glavnem v pristojnosti držav članic. Zato želimo gotoviti v kolikšni meri in kje lahko Evropska unija stori nekaj več. Prav tako želimo spodbuditi razpravo o razvojnih politikah, ki zadevajo kakovostnih in nakomerno dostopnih socialnih storitev. Še prav posebno pozornost bomo posvetili preprečevanju revščine in socialne izključenosti najranljivih skupin otrok in invalidov. Druga prednostna naloga našega predsedovanja se nanaša na enakopravnost spolov in opolnomočenje žensk na trgu dela. Vključevanje žensk na trg dela je ključni predpogoj za ekonomsko enakopravnost in neodvisnost žensk in moških. Vsekakor pa to tudi omogoča trajnostno gospodarsko rast. Zato nam je v okviru te prednostne loge ključen cilj eh, to, da povečamo sodelovanje žensk na trgu dela. Prav tako bomo poudarili tudi tiste dejavnosti, katerih cilj je ugotoviti, kakšne povezave med neaktivnostjo žensk in eh, overami, s katerimi se ženske soočajo um, ob vstopu, vračanju ali odstopu od trga dela. Pri tem bomo še prav posebej povezali. Um, težavo staranja prebivalstva in dolgotrajne skrbe odvisnih uh, člani družine z stopnjo neaktivnosti žensk v Evropske unije. Analizirali bomo vse možne ovire in predlagali možne, možne rešitve. V okviru predsedovanja bomo tudi predložili sklepe sveta o vplivu dolgotrajnega dolgotrajne skrbi eh, na usklajevanje mm, zasebnega in privatnega in eh, delovnega življenja in bomo pripravili sklepe sveta s tem v zvezi. Eh, bomo naše prenesne naloge zagovarjali v okviru številnih dogodkov. Že konec januarja bomo organizirali konferenco na, ra na visoki ravni z naslovom sodelovanje žensk na trgu dela, druž družbena korist. Namen te konference je zmanjšati Eh, razliko med brezposelnostjo žensk in moških in bomo tudi pri tem spodbujali dejavnike za zagotavljanje enakopravnosti žensk na trgu dela. Ko gre za prednostno nalogo glede demografskih izzivov, naj povem, da bomo organizirali ministersko konferenco z naslovom Demografski izzivi in priložnosti za razvoj napredek Evropske unije. Uh, organizirali 6. in 7. aprila. Cilj pa je, da spodbudimo razpravo o trenutnih demografskih izzivih na ravni vseh držav članic EU. In seveda si bomo izmenjali izkušnje in predložili možne rešitve. Na konferenci, ki bo obravnavala oceno invalidnosti in financiranje reprezentativnih združenj invalidov, ki bo potekala od 8. do 10. maja, bomo obravnavali izvajanje konvencije OZN o pravicah invalidov in o drugih vprašanjih z tega področja. Prav tako pa je pomembna tudi konferenca o integriranem pristopu otrok za katere, ki so izpostavljeni tveganju. Ta konferenca bo potekala od 8. do 10. junija. Namen te konference je, da se pogovarjamo o izzivih in da izmenjamo zglede dobre prakse glede zaščite otrok s tveganji. V okviru neformalnega sestanka sveta EPSCO 27. in 28. aprila bomo obravnavali aktualne teme z področja zaposlovanja in socialne politike. Spoštovane poslanke in poslanci, to so bile osnovne informacije o dejavnostih hrvaškega predsedstva na področju socialne politike. Seveda, bi rada povdarila, da v svetu hitrih sprememb, svetu 21. stoletja se zavedamo izzivov sodobne družbe. Zato bomo v času predsedovanja delovali kot neutralen in pošten posrednik in bomo vložili maksimalen trud za to, da bi izboljšali življenje vseh državljanov EU in pripričana sem, da bomo pri tem uspešno sodelovali uh, pri vseh naših nalogah. Hvala za pozornost in seveda sem odprta za vsa vaše vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa obema gostoma za kratki predstavitvi prednostnih nalog hrvaškega predsedstva. Sedaj bomo imeli prvi krok vprašanj, torej najprej bomo dali besedo koordinatorjem, potem bomo imeli prvi krok odgovorov, potem pa bomo odprli razpravo še za vse eh, člane odbora. Najprej gospod Radke, izvolite. Ja, frau Vorsitzende, sehr geehrte. Gospa predsedujoča, spoštovana gospa ministrica, gospod minister, dragi kolegi in kolegice. Najlepša hvala za predstavitev. Prevzemate. Morda lahko samo počakam, da bo tolmačenje na voljo, zdaj deluje. Prevzemate predsedovanje svetu v zelo zahtevnih razmerah vrsta stvari je tu, ki ste jih deloma tudi omenili in ki jih je potrebno še razrešiti. In najprej naj povem, da sem vam izredno hvaležen, da ste ESF eh, e Plus in ESF opredelili kot uspeh. Eh, zame je to zelo pomembna točka in bi rad slišal kaj več z vaše strani tudi glede večletnega finančnega okvira in pogajanj, ki so v teku, pojavljajo se govorice, da sredstva z področja ESF naj bi se preusmerila v novi sklad za pravičen prehod. In na tej točki eh, naj povem, da izredno podpiram vzpostavitev tega sklada, ampak da potem sredstva premikamo iz levega žepa v desni žep. Eh, in na ta način nekako izigravamo eno prizadeto skupino na račun druge. Eh, take politike izredno zavračam, tako da me zanima, kakšno je vaše stališče glede nadaljnega razvoja ESF. Potem ste omenjali tudi vlogo socialnih partnerjev. Eh, večkrat ste to izpostavili in zato se vam izredno zahvaljujem, kajti eh, vzpostavitev socialnih partnerstv eh, v številnih državah terja še izboljšave in to je ena od rešitev za ključne probleme, zlasti ko gre za plače. In tu me zanima, kakšno je stališče hrvaškega predsedstva glede uh, Eh, vprašanja evropske minimalne plače. Konkreten predlog eh, se pričakuje šele v času eh, nemškega predsedovanja, ampak posvetovanje socialnih partnerjev že potekajo, tako da pravzaprav sodi to tudi v vašo pristojnost in zato me zelo zanima, kakšno je vaše stališče in ali Eh, na tej točki si že prizadevate tudi za dialog s socialnimi partnerji in pa še kar zadeva brezposobnost mladih. Tudi eh, tu poteka razprava o tem, kako naprej z evropskim jamstvom za mlade. Uh, Eh, stvari so precej odprte, zame pa je pomembno, da preden odgovorimo na vprašanje, kako naprej, da preučimo, kako učinkovita so bila sredstva v preteklosti, kako učinkovito so bila porabljena. In tu me zanima, kakšne so vaše ocene, zlasti kar zadeva vašo lastno državo, kako učinkovito ste pri vas porabili ta sredstva in kaj bi tu lahko sledilo. Hvala. Madam Jungerius, prosim pa Jongerius, izvolite. Hvala. Hvala obima ministroma, da sta tu in da sta predstavila eh, svoje programe. No, gotovo nekaj posebnega, da ste prevzeli predsedovanje tako hitro po vstopu v Evropsko unijo in čestitam vam za to, za to nalogo, ki ste jo prevzeli. To je težavna naloga zaradi vseh teh eh, stvari, ki smo jih že slišali. In moje prvo vprašanje je, ali veste, kdaj boste imeli jasen mandat glede večletnega finančnega okvira? Kaj ti menim, da je to pomembno za nas, pomembno je za celotno EU, pa tudi seveda za sredstva, ki so v naši pristojnosti. In vsake toliko se zdi, da v svetu pravzaprav sploh eh, se ne zaveda, kako pomembno je soodločanje. Za nas pa je soodločanje zelo pomembno, zlasti, ko gre za ESF. Drugo vprašanje, to, tudi velja, to je tudi povezano s financami. Všeč mi je to, kar ste rekli glede izvrševanja stebra socialnih pravic vendar izvrševanje stebra socialnih pravic je nekaj, kar tudi eh, potrebuje denar za to, da dejansko lahko eh, iz, ga izvajamo, da lahko zagotovimo ta jamstva. In zanima me, kako lahko prepričate druge države članice, naj tudi namenijo, namenijo denar tudi za socialne programe, ne le za zeleni eh, pakt in druge zadeve. In še zadnje vprašanje glede jamstva za otroke. Hrvaška komisarka je na hearingu precej pozitivno govorila o tem. Mislim, da če Res želimo, da bi bilo to jamstvo za otroke uspeh, potrebujemo imeti jasno financiranje že ob začetku večletnega finančnega okvira. Se pravi, čujem, da vse, kar sprašujem, povezano z denarjem, vendar denar je pač tisti, ki vrti svet. Mr. Pislaru, please. Gospod eh, Pislaru, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Čestitke ministroma za ambiciozna programa, ki ste jo predstavila omenili ste ključne teme za našo družbo. In v imenu skupine Renew Europe vam želim čim več uspeha pri napredku pri vseh teh temah. Pri čim več temah vsaj. Dve vprašanje. Omenjali ste, da je pomembna uravnoteženost uh, uh, eh, razdeljenosti možganov, če tako rečemo, po vsej EU. Vendar kaj storite, ko ta mobilnost pomeni uh, številne upravne postopke za državljane, zaradi tega, ker zakonodaja že 15 let čaka na pregled? Ne moremo biti uspešni, če nimamo uh, nove zakonodaje o koordinaciji socialnih sistemov. Torej, to res moramo zaključiti in sprejeti. Naša skupina meni, da digitalne rešitve so uh, splošno rešitev za večino težav in uh, dejansko moramo na ta način dati državljanom boljše uh, rešitve. In kakšno je vaše stališče glede uh, tega trenutnega pogajanja glede teh vprašanj, glede digitalizacije. Drugo, druga tema pa je povezana z načrtom za socialno Evropo, to je predstavila komisija. Omenili ste, da boste še prav posebej pozorni na izvrševanje stebra socialnih pravic in da se boste borili proti, proti revščini in izključenosti zlasti najbolj ranljivih skupin otrokov, invalidov in tako naprej. V načrtu Evropske komisije ne, se ne obravnava uh, vprašanje nastanitve, nam se zdi to prva, prvo vprašanje, ki je najbolj pomembno. Potem ni konkretnih korakov glede tega, kako se boriti proti izključevanju. In zanima me, ali bi vi nastanitev vključili v ta načrt. Madame Langenzipen, please. Uh, gospa Langenzipen, izvolite. Dear ministers, let me start by saying draga ministra, hvala. Eh, naj povem, da me veselja hmm? slišalo vajna programa. Osredotočate se na enakopravne pravice in uh, varovanje uh, ljudi pred revščino in socialno izključenostjo. Prav posebej želite podariti boj proti revščini in socialni izključenosti najbolj ranljivih skupin, zlasti otrok in, in invalidov. Veseli me, da načrtujete tudi organizacijo konference o izvajanju konvencije o ZN o invalidih in o Romih. Prav tako me zanima, da bi bilo pomembno obravnavati brezposelnost. Številni ljudje so torej brezdomci in nimajo osnovnega človeškega dostojanstva. Zato sem prejšnji, na prejšnjem plenarnem sedanju pozvala komisijo naj pripravi okvirno strategijo glede brezdomstva. Torej, morali bi se tega proaktivno in reaktivno lotiti, zato da se to več ne bi dogajalo. Upamo, da lahko računamo na vašo pomoč in da bomo tudi dosegli glede tega napredek v svetu. Hvala, predsedujoča, gospa ministrica, gospod minister. Govorili ste o enakosti med spoloma, o demografskih izzivih in o eh, usklajevanju poklicnega življenja. Z vsem tem se strinjam. Ministr, govorili ste tudi o kakovosti delovnih mest in morda bi bilo prav, da se spregovori tudi o napotenih delavcih. Eh, o njihovi mobilnosti, kajti tu eh, prihaja do blokad enako kot pri usklajevanju sistemov socialne varnosti in to traja že leta. Morda je prišel tudi trenutek, da eh, predstavite svojo metodo za to, da bi nekako razbili težave z odločanjem v Evropi. Eh, predvidevate Evropo, ki se bo bolj osredotočala na spoštovanje suverenosti držav članic, na eh, njihove pristojnosti in njihovo raznolikost ali kako eh, nameravate rešiti težave z politiko vrčevanja po Evropi, ki zadeva predvsem upokojence in sistem socialne varnosti v Franciji in pa kakšno je vaše stališče glede evropske politike, glede vključevanja migrantov na trg dela. Eh, kajti pogosto to negativno vpliva na lokalno prebivalstvo, kajti vedno bolj gredo stvari v smer eh, suženstva eh, in tu je pogosto na kocki dostojanstvo delavcev. Kako gledate na dumping, ki se povezuje z napotenimi delavci? In pa vedno znova ponavljam, gospa ministrica, gospod minister, dragi kolegi in kolegice,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 predstavili ste zelo ambiciozne načrte, vendar pa je realnost jasna. Čas za uresničitev vaših ambicioznih načrtov je zelo kratka, je zelo kratka, kajti zdaj je pravzaprav že konec prvega meseca vašega predsedovanja, potem pa sledi nemško predsedovanje. Pogosto pa je eh, težava ravno v pomankanju časa za izvajanje in to je tu še toliko bolj eh, perečo, kajti, perečo, kajti smo na začetku večletnega finančnega okvira vedno imam vtis, da se predsedstva nekako eh, osredotočajo na to, da bi eh, izvedli čim več poglobljenih razprav, ampak sprašujem, kdaj bo prišel čas za konkretne ukrepe, kajti glede na to, koliko izzivov je pred nami, z razpravami ne bomo prišli daleč, razumem da vsaka država, ki prevzame predsedovanje, ima določene ambicije, da si želi uresničiti določene cilje, ampak če spregovorim naprimer o demografskih težavah, To je nekaj, kar vsekakor terja dolgoročni pristop in zanima me, kako nameravate tak dolgoročni pristop zagotoviti. Seveda so tu tudi stvari, ki se Eh, ponavljajo. Eh, tudi eh, vi ste omenjali jamstvo za mlade, minimalno plačo v Evropi. In če zdaj nadaljujemo, s posvetovanji, potem eh, lahko vprašam, eh, o čem se posvetujemo. Obstaja kak uraden dokument, ki je v obravnavi ali ga nameravate pripraviti tudi, ko gre za koordinacijo sistemov socialne varnosti in ali imate tu kako časovnico. Želite delo pospešiti ali. Eh, pravzaprav niti ne načrtujete, da bi bilo to poglavje zaključeno v času vašega predsedovanja. Kajti, ko je govora o pomankljivi zaposlenosti eh, žensk, eh, me zanima, kaj nameravate ukreniti glede prisotnosti žensk na trgu dela. Boste to kakorkoli specifično upoštevali, eh, kajti gre za zelo specifično težavo, kot so zelo specifične tudi razmere na posameznih trgih dela v državah članicah. Zanima me tudi, kako gledate na razvoj socialnih storitev. Eh, če imate kakšne prednostne naloge na prvem, drugem, tretjem mestu, eh, potem prosim povejte, kaj je tisto, kar je prvo na vašem dnevnem redu. Najlepša hvala, gospod Neumski. Eh, hvala lepa, hvala, da ste prišli v naš odbor in veliko uspeha vam želim pri vašem predsedovanju. Imam vprašanje v zvezi z vašim programom. Tam namreč pravite, da Eh, boste skladno s stebrom socialnih pravic spodbujali razpravo o novih izzivih na trgu dela. In mi kot skupina eh, levice tu vidimo velike izzive, zlasti, ko gre za nizke plače številnih zaposlenih v Evropi, pa tudi prekarne zaposlitve. Eh, tu so tudi navidezne samozaposlitve, ki so vedno večji problem v naših državah članicah. Eh, in sam sem prepričan, da je najboljši način, kako lahko zagotovimo eh, dobre pravice delavcev in dostojno plačilo, da imamo močan sistem kolektivnih pogajanj. In zanima me, kakšni konkretno so vaši predlogi, da bi se soočili s temi novimi izzivi, ki smo jim priča na trgu dela. Hvala. Hvala. S tem smo zaključili prvi krok vprašanj in sledil bo prvi krok odgovorov. Kdo želi začeti? Izvolite, gospod minister. Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Spoštovane poslanke in poslanci, hvala za ta prvi krok vprašanj. Torej, skušal bom odgovoriti na del vprašanj, ki zadeva mojo pristojnost, drugi del pa bo prevzela kolegica Bedekovič. Skušal bi strniti vse to, kar ste me vprašali in bom skušal tudi strno odgovoriti, kar zadeva večletni finančni okvir. Mislim, da se vsi zavedamo, da na osnovi sklepov sveta EU z 12. decembra 2019 predsednik Charles Michel prevzel nadaljna pogajanja glede večletnega finančnega okvira. In mi kot trenutno predsedstvo želimo povdariti, da je to pravzaprav običajna praksa, kadar nimamo dogovora na tehnični uh, ravni. Eh, vemo, kako pomemben je večletni finančni okvir, vemo, kako je to pomembno za vse države članice in uh, kaj za sabo potegne ta okvir, vendar eh, sedaj več kot to ne morem reči. Seveda, mi kot predsedstvo si bomo prizadevali za to, da pridemo do kompromisov glede vseh vprašanj, tudi glede tega, vendar kar zadeva večleti finančni okvir in uh, sektorskih pogajanj, smo v situaciji v kateri moramo pravzaprav počakati, kaj se bo zgodilo. Kar zadeva večletni finančni okvir, ko govorimo o ESS plusu in eno vprašanje je bilo tudi v zvezi s tem, je to seveda uh, pričakujemo, da bi pač ta pogovor o tem, kako bo ESS plus bil videti, vendar pa seveda brez finančnega uh, uh, dokler večni finančni okvir ni sprejet, pač ni sprejet in upamo, da bo rezultati ESS plus v prihodnem večni finančnem okviru eh, dosegel bodo enaki oziroma na isti ravni kot te, ki smo jih dosegli doslej. V, na Hrvaškem je seveda poskrbel za večjo socialno vključenost, socialno kohezijo, seveda SS. E uh, povečuje stopno izobraženosti in ima torej, kar je najpomembnej pozitiven učinek konvergence držav članic. Kar zadeva minimalno plačo. Evropska komisija 14. januarja predstavila prvi osnutek eh, dokumenta o socialnih eh, o, o minimalni plači. Vemo se, kako pomembno, je, kako pomembno je to vprašanje. To je pomemben socialni mehanizem. Hkrati pa se zavedamo, da 22 od 28 držav članic v Evropski uniji ima na nek način zakonsko definirano minimalno plačo. Če bo ta dosje nekaj, kar se bo ravnalo do konca našega pisovanja na svetu EPSCO, bomo poskrbeli za to, da se na nek način definira to, kar bomo izpogajali z državami članicami. Kar zadeva minimalno plačo kot tako, mislim, da nimamo dovolj informacij, konkretnih informacij, da bi se lahko o tem pogovarjali, o tem, kakšen naj bi bil sistem kako naj bo videti tak sistem. To bo šele predložila Evropska komisija, zavedamo pa se, da je to zelo zahtevna tema in da je zelo pomemben kompromis med vsemi. Imeli smo še nekaj vprašanj glede izvrševanja stebra socialne varnosti. Evropski socialni stebr je, polit, je politično ureja. Uh, oziroma politično daje smernice glede tega, kako pristopiti k socialnim pravicam v celoti. Sprejeti je bil leta 2017 strani vse držav članic in voditeljev državnih vlad in vsebuje 20 načel. In zato menimo, da ga moramo izvrševati. In tu bomo res skušali biti neutralni posrednik in upamo, da bomo v zadovoljstvo vse države članice to tudi počeli. Kar zadeva uredbo 883 oziroma spremembo uredbe o spremembi Eh, oziroma koordinaciji sistema socialne varnosti. Že v času finskega predsedovanja smo se dobro seznanili s tem, kaj pomeni ta uredba za državljane Evropske unije. Zavedamo se tudi tega, mm, v kakšni fazi je ta dosje. Zavedamo se, da je to zahteven dosje. In eh, upamo, da bomo v dogovoru z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom in v razgovorju z državami članicami, državami članicami našli kompromis, tako da bi ta dosje lahko sprejeli. Da pa bi ga lahko sprejeli, potrebujemo kompromis vseh strani. Naše predsedstvo si bo prizadevalo za to, da dosežemo kompromis, ker je to vprašanje res zelo pomembno. In uh, bilo bi pomembno sprejeti ta dosje. Ta dosje je zelo pomemben, ker definira mm, pravila glede mobilnosti. Eh, prav tako obravnava nadomestila za brezposelne in tako naprej. Zato je to res zelo, zelo pomemben, pomemben dosje. Kaj zadeva socialni dialog? Sveda se zauzemamo za socialni dialog in za krepitev socialnega dialoga v vsej Evropi. Uh, imeli bomo tripartitni socialni dialog, uh, ki, na katerem bomo sprožili določene vprašanja, ki zadevajo tudi kolektivne pogodbe in tripartitni socialni dialog. Spodbujali bomo krepitev socialnega dialoga, menimo, da je zelo pomemben in menimo, da se najboljše odločitve lahko spremejo ravno v okviru pogajanja o kolektivni pogodbi in v vseh eh, prednostnih nalogah, v vseh dosjejih bomo podarili socialni dialog kar zadeva prvi del in kar zadeva uh, vprašanje dela, mislim, da sem izčrpal uh, odgovor na vprašanje, tako da lahko prepustim besedo kolegici Bedekovič. Gospa ministrica, izvolite. Hvala lepa. Bom skušala podobno kot kolega strniti odgovore na različna vprašanja. Torej, obravnavali ste več tem v svojih vprašanjih. Najprej vsa vprašanja glede prihodnosti socialne politike in socialne Evrope. Moram povdariti, da v kontekstu strateškega razmišljanja o prihodnosti politike socialne zaščite menimo, da je predvsem eh, pomembno mm, prav, pravočasna prilagoditev hitrim spremembam, s katerimi se soočajo vse članice Evropske unije v globaliziranem in globalnem svetu, v katerem živimo. Vse to je pomembno zato, da se lahko uspešno soočamo z obstoječimi izzivi. Tudi politike EU potrebuje kontinuiteto in napredek. To sta dve ključni zadevi. Če želimo trajnost, moramo delati strateško in trajnostno. In zato je zelo pomembno, da se vsi ključni deležniki temu posvetijo. Moramo zagotoviti tudi napredek vseh že obstoječih urodij v tem kontekstu. Moramo zagotoviti daljno sinergijo socialnih in ekonomskih politik. In to, pri tem moramo pa seveda najprej upoštevati načela socialnega stebra. Kar zadeva politike zaposlovanja in socialnega varstva v tem kontekstu, je pomemben dejavnik, ko gre za to vprašanje, vsekakor spoštovanje nacionalnih specifik in pristojnosti držav članic. In v tem smislu z, z velikim zanimanjem spremljamo obstoječe in najavljene pobude nove Evropske komisije, ki zadevajo socialno Evropo. In uh, sporočilo o izgradnji močnejše Evrope za pravičnejši prehod. Prav tako je tu pomembna nova strategija za enakopravnost spolov in uh, ukrepi za transparentnost plač. To se mi zdi zelo pomembno. Predvsej po, pomembna povezava za evropski socialni stebr je gotovo akcijski načrt za njegovo izvrševanje. Tu bomo se vsekakor zauzemali za dosledno izvajanje vseh načel, na, načel stebra socialnih pravic, saj menimo, da je izvrševanje tega dokumenta pomembno ravno v, v kontekstu prihodnosti socialne Evrope. Menimo, da je Evropa nekaj posebnega, pravičnost, blagostanje in trajnost in prihodnost so enako, enako pomembni cilji. Se pa soočamo vsakodnevno s hitrimi spremembami, ki jim dajo nove priložnosti, pa tudi nove izzive. In ravno v okviru širše razprave in priprave akcijskega načrta za izvrševanje socialnega stabra se bomo prav posebej pozorno mm, posvetili vsem predlogom in pobudam komisije in eh, v skladu z našimi pristojnostmi kot eh, eh, nepristranski in mm, poštem poslednjim državami članicami usmerjali prizadevanje Evropske unije za nadaljni razvoj socialne Evrope. Kar zadeva eno vprašanje glede revščine, socialne izključenosti. Hvala za to vprašanje. To je res zelo pomembno vprašanje. Predvsem zato, da kljub pozitivnemu napredku Evropske unije pa je tveganje revščine ali socialne izključenosti še vedno veliki ziv na ravni celotne Evropske unije in na ravni vse držav članic, še prav posebej pa, ko gre za otroke, mlade, invalide, pripadnike nacionalnih manjšin in migrante. Ravno te skupine se srečujejo s številnimi vprašanji, zlasti tistimi, ki zadeve pristop do izobraževanja, pristop do socialnih stvitev, gre za pristop do trga dela. Prav tako pa je vedno več delovno, s, eh, torej prišlo je do relativnega paca starejših oseb, In ravno socialne, eh, so socialne naložbe so ključne za sistem socialne varnosti. In to eh, je nekaj, če se ne smemo pozabiti pri oblikovanju socialnih politik. V tem kontekstu menimo, da bi evropski stebr socialnih pravic moral biti kompas ki nas bo vo, vodil pri našem nadaljem delu. Pomemben je pristop aktivnega vključevanja. To je pomemben okvir za eh, soočanje z izzivi na trgu dela. Ti izzivi so povezani z multidimenzionalno obliko revščine, socialne izključenostjo in socialno neenakostjo. Hvala za vprašanje. Glede vprašanja nastanitve, glede brezdomstva. Vprašanje nastanitve je zelo pomembno in to vključuje tudi vprašanje brezdomstva. To je velik izziv s katerimi se soočajo številne države članice in menimo, da moramo to vprašanje reševati na integrativen in celovit pristop. Moramo poskrbeti za preventivo in podporo na ravni EU. Zelo pomembno je zagotoviti eh, sistem zbiranja in spremljanja podatkov. Moramo vključiti vključiti čim več javnih in zasebnih akterjev v boju proti brezdomstvu in izključenosti. To je seveda vse med sabo povezano in zelo pomembno. Moramo zagotoviti ustrezno financiranje in izmenjavo najboljših praks. Pomembno je Eh, izmenjati tudi izkušnje in dobre prakse. Na ta način bomo poskrbeli za spremembe v pozitivni smeri in zauzemali se bomo torej za to, da pride do pozitivnih sprememb na tem področju. Prav tako je pomembno vprašanje glede invalidov kot sem dejala v vodoma, fokus našega predsedovanja je med drugim tudi to, da se osredotočamo na socialno vključevanje in napredovanje pravic invalidov. Konec eh, lanskega leta smo imeli Evropski svetovni dan invalidov. To še dodatno potrjuje pomen varovanja enakopravnosti invalidov, ki morajo enakopravno eh, uživati vse človekove pravice in prav tako imajo pravice do dostojnega življenja. V času našega predsedovanja bomo na tem področju eh, predvsem poudarjali horizontalni pristop. Naš cel pa je, da skozi vse politike izpostavimo teme, ki se ukvarjajo z invalidi. In s tem pa naše delo seveda ne konča. Zagotavljanje pravic invalidov in izvajanje konvencije OZN o pravicah invalidov v vsakodnevnem življenju državljanov Evropske unije je še naprej nekaj, kar mora ostati prednostna naloga vseh nas. Informacije, ki jih imamo, statistike, ki jih imamo um, iz uh, posvetovanja v celotni EU, je nekaj, kar je pomemben prispevek za prihodnost in na tem področju je zelo pomembna aktivna vključenost vseh deležnikov in zelo pomemben je sistemski pristop. Zato smo tudi predvideli konferenco o oceni invalidnosti in financiranja združenj invalidov, na kateri bomo obravnavali vprašanja, ki zadevajo izvajanje konvencije OZN o pravicah invalidov obravnavala se vprašanje, združenje invalidov, vprašanje uh, eh, ocenjevanja invalidov, vprašanje položaja invalidov. In glede, tega, glede te teme bomo odprli široko razpravo, izmenili bomo mnenja in stališča držav članih, pač glede na njihove nacionalne sisteme. Kar zadeva jamstvo za otroke, tu je ključnega pomena politična volja. Usmeritve evropskih institucij in delovanje na ravni držav članic je nekaj, kar mora zagotoviti univerzalno politiko z večjo povezanostjo skladov, da bi okrepili ukrepanje, prav tako je pomembno zgodnje ukrepanje. S tem se seveda prihrani uh, socialnih storitev, kajti le tako se bomo lahko najbolje borili proti začarnemu krogu revščine in socialne izključenosti. Zato eh, z zanimanjem čakamo na informacije, ki jih bomo dobili na konferenci ob zaključku prve faze pripravljanja dejavnosti za jamstvo za otroke, ki bo potekla 17. februarja tu v Bruslju. Rezultati in priporočile študije izvedljivosti jamstva za otroke pa nam bo eh, podala konkretne informacije za nadaljno razpravo. Cilj te pobude je, je hm, dodatna širitev okvira za zaščito pravico otrok in menimo, da je zelo pomembno, da se borimo proti revščini in da se borimo proti socialni izključenosti otrok. Hkrati pa moramo zagotoviti ustrezno skrb, zdravstveno zaščito, izobraževanje, prehrano in stanovanje za otroke za katere obstaja tveganje. Če sem si prav zapisala, me je nekdo vprašal nekaj glede enakopravnosti žensk na trgu dela. Vključevanje žensk na trg dela je ključen predpogoj za enakopravnost, za ekonomsko neodvisnost moških in žensk to, mogoče tudi trajnostno gospodarsko rast. Zato nam je v okviru te prijazne naloge to, da povečamo delež žensk na trgu dela in pripričana sem, da je pomemben celovit pristop. In to tak pristop, ki omogoča kakovosten zakonodajni okvir in jasno definirane posameznih institucij, spremljanje statističnih podatkov. Eh, sprejemanje eh, ciljanih strategij in prav nič manj pomembno pa ni to, da potem ocenimo vse sprejete ukrepe na tem področju in potem še za konec vprašanja glede demografskih izzivov. Ne več zadev sem že povedala v vodoma, vendar bi pa rada ponovno podarila da se Evropska unija sooča z, z bistvenimi spremembami na trgu dela, hkrati pa tudi z demografskimi in socialnimi izzivi, ki so še dodatno poudarjeni zaradi globalizacije. In ravno obladovanje teh tveganj je, pom, je ključnega pomena za nadaljno socialno konvergenco in trajnost gospodarske rasti ko gre za demografske izzive, naj spomnim, da je ravno zauzemanje, da, da se ravno Hrvaška zauzema za to, saj je Hrvaška prepoznala, kakšne demografske izzive ima v svoji državi in je zato je to vključeno v portfelj Evropske unije za uh, eh, prihodnih pet let ker menimo, da je to res zelo pomembna tema in seveda bomo glede te problematike v času našega predsedovanja spodbujali razprave glede vseh izzivov, ki jih. Mm, se, ki zadevajo demografske trende in potem je to seveda tudi povezano s politikami za izboljšanje standarda življenja in dela evropskih državljanov. In prav tako moramo zagotoviti ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem. Tu bi še povdarila, da želimo povdariti pomen uh, človeškega kapitala, človeških verov. In uh, to mora biti del prihodne politike, ki se ukvarja z blažitvijo obstoječih demografskih trendov. In v prihodnosti bi to moralo zagotoviti stabilnost in ekonomski razvoj vse držav članic. To bi moral biti odgovor na demografske izzive, s katerimi se države članice soočajo. Naše predsedstvo se zaveda vse, vseh problematik Mm, ki zadevajo demografsko sliko Evrope in to tudi vpliva na trg dela, pa tudi na eh, evropsko gospodarstvo. In skladno s tem bomo spodbudili široko razpravo, ravno zato, da lahko izmenjamo obstoječe izkušnje na podlagi katerih bomo potem lahko sprejeli ustrezne zaključke. Hvala lepa. Najlepša hvala. To je bil prvi krok odgovorov, sedaj pa sledi še drugi krok vaših vprašanj. Šla bom na kratko skozi seznam prijavljenih govornikov, še gospod Bišov. Tudi vas bomo dodali. Najprej gospa Tomc, gospod Kasa, gospa Hrodineli, gospa Zalevska, gospod Danielson, gospa Holmes, gospa Frandis, gospa Lenoir, gospa Maksova, gospa Semedo, gospod Nikolao Levanos, gospod Saliba, gospod Brgles in potem še gospa Bišov. Tako, glede na to, da nam eh, počasi malo zmanjšu, zma, zmanjkuje časa, še gospa Bisi in gospod Patten. Ker nam malo zmanjkuje časa, bomo potrebovali pravila in to pomeni, da ima vsak minuto in pol za vprašanje. Najlepša hvala za razumevanje. Začeli bomo z gospodom, izvolite. Hvala lepa za besedo. Eh, hvala lepa tudi za vašo predstavitev. Eh, zelo me veseli, da ste med vašimi prioritetami izpostavili tudi močno Evropo. Vendar močna Evropa bo takrat, kadar bodo vse države članice v Evropski uniji močne, saj pravimo, veriga je tako močna, kot je močan njen najšibkejši člen. Za pomoč tem državam, ki niso tako konkurenčne, imamo različne sklade, tudi kohezijski sklad in govorili smo o sredstvih socialnega sklada. Vi boste imeli v rokah tudi odločanje oziroma pogajanje glede večletnega finančnega okvira in upam, da boste zagovarjali stališče, da se sredstva socialnega sklada ne morejo znižati na račun sklada za pravičen prehod. To je moj prvi poziv. Ste pa eh, vprašanja. Glede demografije najprej. Eh, veseli me, da se zavedate, vsi se zavedamo, da je to problem, ampak seveda nas zanima tudi, kakšne so rešitve. In v povezavi s tem vas prosim, da predstavite kakšno konkretno rešitev v povezavi z eh, naraščajočo težavo oziroma izzivom demografije. Kaj lahko evropske politike pomagajo pri tem, ker vemo, da je večina v rokah nacionalnih držav. In zadnje vprašanje, kaj boste storili za to, da se mladi iz držav, kot je Hrvaška, vaša država, kot je moja država Slovenija, pa še kje druge, ne bodo izsiljevali na zahod oziroma v bolj razvite države? Now, Mr. Kasa, and please, Madam Rondinelli, good Gospa Kasa, potem pa gospod Kasa, potem pa gospa Randinelli. Najlepša hvala, hvala obema za obisk, za predstavitve in za zelo podrobne odgovore. Skupaj s kolegi iz odbora sem pristojen za odbor za sklad ESF Plus, tako da bi se dotaknil tega vprašanja. Veste, da s tem skladom pomagamo na milijonom evropskim državljanov eh, in zato naj eh, pohvalim vašo pogajalsko ekipo za zelo konstruktiven pristop k pogajanjem na prvih tehničnih sestankih, ki so potekali ta teden. Konstruktivno sodelovanje eh, bo koristno za to, da bomo tehnično vprašanje lahko čim prej razrešili. Imam pa nekaj pomislekov. Eh, namreč skrbi me, da, ker eh, so pod finskim predsedstvom krožili predlogi v svetu, da bi se proračun za ta sklad zmanjšal. Eh, podobno kot kolegi pa me še bolj skrbi novica, da naj bi, namen, naj bi obstajal namen, da bi še več sredstev iz tega sklada preusmerili v sklad za pravično tranzicijo. In bistveno znižanje sredstev sklada ESF bo bistveno vplivalo na razmere v državah članicah. Velik problem je tudi, da se soočamo z vključevanjem zelo pomembnih elementov ESF plus v pogajanja o večjem finančnem okviru. Najjasno povem, da parlament izredno nasprotuje taki vključitvi in upam, da lahko računamo na vašo pomoč in da bomo skupaj zagotovili, da se to ne bo uresničilo, ko gre za pogajanja. Najprej gospa Ronineli, potem pa gospa Zalevska. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod in gospa ministr in ministrica. Uh, torej, uh, vprašanje širitve uh, na druge balkanske države. Treba je zagotoviti torej, uh, netraumatičen prehod te državljane Evropske unije. Trenutno se ne ukvarjamo toliko s tem. No, je pa že v prejšnjem pristopu prišlo do pravzaprav kolapsa, prišlo je do, damp, do socialnega dumpinga Vse pa zato, ker je bilo stališče, da bo trg sam vse popravil, vsako izkrivljanje. No, lahko pa bi se sedaj zgodba ponovila. In kaj boste vi predlagali za to, da se ne bi znova ponovili ti dogodki in ta neravnovesje, kakršni smo že bili priča v preteklosti? Gospa Zalevska, potem pa sledi gospod Danielson. Najlepša hvala, hvala za vašo uvodno predstavitev, hvala eh, obima gostoma. No, tudi mi imamo pomisleke, da bi utegnilo priti do tega, da bi se sredstva iz kohezijskih sredstev preusmerila v tako imenovano zeleno tranzicijo. In zato je prav, da razmišljamo o tem, eh, kako zagotoviti, da tu ne bo prišlo do zmanjšanja sredstev, temveč da bomo našli dodatna sredstva. Tudi komisija bi morala razmišljati o tem, eh, kako namerava financirati to zelenitev. Eh, seveda se je potrebno odločiti, koliko denarja bomo namenili katerim namenom. Našteli ste vrsto prednostnih nalog in pomembno bi bilo, da eh, tu opredelimo eh, konkreten vrstni red, da se opredelimo, kaj je najpomembnejše, kaj je manj pomembno, zato da bomo temu ustrezno prilagodili tudi financiranje. Tu so veliki projekti, naprimer na področju preprečevanja digitalne izključenosti. Eh, pri nas imajo vse šole široko pasovni dostop do spleta, eh, učitelje usposabljamo, šole imajo na voljo tablice, eh, zdaj delamo tudi na opismenjevanju starejših ljudi, ki jim tudi grozi digitalna izključenost in ti ljudje zdaj hodijo v šolo in se učijo. Tre, vzpostavili smo že strategijo in lahko tudi eh, pokažemo, kako na ta način lahko spodbujamo tudi vse življensko učenje. Projekt prinaša konkretne rezultate in eh, tu potrebujemo tudi agencije, ki bodo za to skrbele. Predsedujoča je prekinila govornico. Naslednji govornik. Najlepša hvala in hvala za vašo predstavitev programa predsedstva. Za nas, kot socialiste in demokrate, je ključno, da se osredotočamo na socialno Evropo in na pogoje dela za državljane. To je ena od naših prednostnih nalog. Veseli me, da Hrvaško predsedstvo govori ravno o pomenu socialnega stebra Uh, vem, da je to ena od vaših prednostnih nalog in to me veseli. A ravno tako eh, je dobro, da izpostavljate pomen eh, socialnih partnerjev in socialnega dialoga, kajti to je ključno, če želimo doseči pravično Evropo uh, in uh, temelj za to je sodelovanje socialnih partnerjev. Uh, Politike na evropski ravni na tem področju so zelo pomembne. Pomembna pa je tudi okoljska politika, kajte tudi ta bo bistveno vplivala na dobrobit delavcev in državljanov. Komisija, ko je govorila o socialni Evropi, je dejala, da en uložen eh, evro omogoča, da ustvarimo dva evra. Dobri pogoji dela so torej zelo pomembni, da se izognemo psihosocialnim in drugim težavam. Ključno je torej, da oblikujemo novo strategijo za delovno okolje. To je ključnega pomena. Eh, nujno potrebujemo novo strategijo na tem področju, zato da bomo razvili globalno vizijo, ki nam bo omogočala, da preprečujemo poklicne bolezni, psihološke težave pri delavcih in podobno. Najlepša hvala. Madame Holmes in madame. Gospa Holmes, potem pa gospa Ferrandis. Najlepša hvala predsedujoča, hvala ministru in ministrici za predstavitvi. Imam vprašanje glede demokratskih sprememb, eh, demografskih sprememb. Gre za enega največjih izzivov za Evropsko unijo. Gre za spremembe, ki bodo vplivali na eh, ekonomska, socialna in regionalna ravnovesja. In če se želimo tem izzivom, oziroma če se bomo tem izzivom uh, uspešno zoprestavili, bomo rešili marsikatero težavo naših državljanov. Razvoj mehanizmov, s katerimi bomo preprečili, da bi ljudje zapuščali eh, regije, eh, zlasti to velja za mlade, bo uh, koristilo. Uh, Eh, vsem, zato pa potrebujemo kakovostne priložnosti za delo, dobro povezljivost, eh, možnost mobilnosti in to terja razvoj regionalnih strategij. To postalo v spredje tudi španska vlada in mislim, da je to eh, dober vzor, ki bi mu lahko sledile tudi druge države po Evropi. V programu predsedstva, ki je bil predstavljen prejšnji teden v Štrasburu, smo videli, da je eden od vaših ciljev tudi boj proti demografskih spremembah. In zanima me, katere eh, ukrepe nameravate uveljaviti za to, da bi ustvarili boljše priložnosti za ljudi na podeželju. In pa kar zadeva rast, kako se bo se osredotočili v razpravah za to, da bi rešili eh, težave vzdržnosti pokojnin v Evropski uniji. Najlepša hvala, gospa Dora Fernandez. Najlepša hvala. No, kratka bom, nekateri so že zastavili vprašanje, ki zanimajo tudi mene. Evropska komisija je prejšnji teden predstavila novi zeleni dogovor eh, s predlogi za reševanje podnebne krize. Eh, ter z predlogi za oblikovanje podnebno neutralnega gospodarstva. Z vidika parlamenta, zlasti z vidika socialistov in demokratov, menimo, da ni dovolj pozornosti namenjene socialnih vidikom zelenega dogovora. Drži, da moramo poskrbeti za okolje, vendar moramo istočasno razmišljati tudi o socialni pravičnosti, kajti obstajajo ranljive skupine, ki jih bodo spremembe eh, močno prizadele. Zanima me, ali bo Hrvaško predsednik ministrstvo socialne vidike zelenega dogovora vključilo med svoje prednostne naloge? Imate kakšne predloge na tem področju? Pod finskim predsedstvom uh, je bilo v uspredju uh, eh, dobro počutje. Tudi vi govorite o tem, da želite srečnejše državljane. In uh, ko gre za. Uh, ekonomijo dobrega počutja, menim, da se premalo pozornosti namenja psihološkemu, mentalnemu zdravju na delovnem mestu. Kakovostni pogoji dela so ključnega pomena in če se temu ne bomo posvečali, se bodo razmere na delovnih mestih eh, poslabšale. Razmišljati moramo tako o fizičnem kot o mentalnem vidiku eh, del, eh, dela in zdravja. Bo to del vašega programa in del vaših prednostnih nalog. Najlepša hvala, gospod Lenoir. Najlepša hvala predsedujoča, gospa ministrica, gospod minister. Hvala za to, da ste predstavili svojo vizijo uh, dela in socialnih pravic. Uh, Komisija je prejšnji teden razkrila svoje načrte za socialno Evropo. Pravijo, da ne smemo nikogar pozobiti na področju zdravja in tu se eh, sklicuje predvsem na evropski boj proti raku. Rak je glavni vzrok eh, smrti v številnih državah članicah in eh, povzroča tudi težave pri zdravju na delovnem mestu. Veliko smrti na delovnem mestu je povezanih z rakom in ogromno je primerov smrti in obolen z rakom zaradi dela. Zlasti pri ženskah se pojavlja eh, visok delež raka na dojki, eh, kadar ženske delajo po noči. Govorite, da se boste posvetili tudi dobremu počutju na delu in vaše predsedstvo se upada s predstavitvijo novih načrtov za boj proti raku. In zanima me, kaj nameravate ukreniti za to, da bo ta eh, načrt za boj proti raku ambiciozen in da se boste borili tudi pri Eh, za preprečevanje raka na delovnem mestu. Najlepša hvala, gospa Maksova. Najlepša hvala za besedo, predsedujoča. Eh, najlepša hvala obima gostoma za predstavitev programa Hrvaškega predsedstva. No, kot je povedal eden od kolegov, žal ugotavljam, da ni veliko konkretnih eh, ukrepov eh, ali eh, ciljev eh, Eh, in res je, da se moramo osredotočiti na socialno politiko in da je tu pomemben denar. Eh, upravičeno tudi opozarjate, da se prebivalstvo stara, ampak. Eh, tu se moramo osredotočiti predvsem na vzdržnost socialnih sistemov v posameznih državah in na evropski ravni. Ena od najpomembnejših nalog tu je, da Eh, poskrbimo za dokument 883, ki eh, ureja usklajevanje sistemov socialne varnosti. Vem, da je to zelo kompleksno vprašanje, ampak to je nekaj, kar je potrebno nujno razrešiti. Eh, upam tudi, da se boste borili za Evropski socialni sklad in proti težnam, da bi sredstva eh, premestili v sklad za pravični prehod. Hvala tudi za pripravo konference o invalidnih osebah eh, in da boste obravnavali tudi vprašanje opredeljevanja invalidnosti. Upam, da boste našli tudi konkretne predloge, kako pomagati eh, invalidom, eh, kako jim olajšati življenje in pa kar zadeva boljšo podporo družinam. Kakšne zamisli imate na tem področju? Najlepša hvala. Gospa Semedo, hvala predsedujoča. Moje prvo vprašanje je namenjeno gospe Bedekovič in se navezuje na beg možganov. Gre za pomembno demografsko vprašanje, ki je tudi omenjeno tudi v vašem programu. Uh, Eh, tu pa izpostavljate tudi razpravo o kroženju možganov kot, alternative, eh, kot alternativi begu možganov. Kako bi kroženje možganov lahko predstavljalo rešitev in kako bi države članice eh, lahko dosegle tako spremembo. In pa drugo vprašanje za ministra Latoviča. Sprašujem se, kakšno je trenutno stališče zlasti vzhodnoevropskih držav članic glede potencijalnega povišanja minimalne plače. Kako boste spodbujali uveljavitev minimalne plače, ki bo omogočala dostojno življenje? Hvala. Najlepša hvala, gospod Alabanos, potem pa gospod Saliba. Najlepša hvala. Eh, gospa predsedujoča, govoril bom grško. Po vsej Evropski uniji se v zadnjih letih eh, uporabljajo politične strategije, ki prinašajo rezultate. Eden od rezultatov je tudi prožnost na trgu dela in prožne oblike dela so se res uveljavljale, uveljavile in postajajo prelodujoča oblika dela. Eh, v povezavi s tem se pojavljajo tudi težave s kolektivnimi pogodbami in temu smo priča tudi v Grči. Eh, pri nas so sindikati zašli v velike težave in se pravzaprav skoraj da ne morejo več pogajati o kolektivnih pogodbah. Eh, pojavljajo se velike spremembe tudi na področju socialnega zavarovanja. To pomeni, da se prispevki, eh, ki jih posamezniki uplačujejo v sistem, povečujejo in zmanjšujejo njihovo eh, kupno moč. Eh, hkrati pa tudi na tem področju konkuriramo z drugimi državami, kot je Belgija in druge članice. Skratka, tu se pojavlja vrsta kontradikcij, ki so neizogibne. Seveda želimo, da se ljudje specializirajo, da izboljšajo svoje veščine, vendar pa ljudje, ki imajo univerzitetno uh, diplomo, uh, ne najdejo neposredne poti po študiju na trg dela. Uh, hodijo od države do države, pogosto tudi ne najdejo delovnega mesta, za katero bi bile njihove veščine primerne. Najlepša hvala, naslednji govornik. No, eh, najlepša hvala obima gostoma za uvodni predstavitvi. Eh, veliko uspeha vam želim pri vašem predsedovanju. Ena od glavnih prednostnih nalog za, za eh, vaše predsedovanje je digitalizacija. Tu je pomembno, da Evropska unija postane konkurenčna in ustvarja nove priložnosti. Ampak poleg prožnosti, ki jo je digitalizacija prinesla na trg dela, pa je ustvarila tudi nove izzive in težave. Eh, mednje sodi tudi nekaj, čemur smo eh, vse pogosteje priča eh, in to so vse pogostejše duševne težave in neustrezo ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem. Zato je moje vprašanje naslednje. Evropski parlament je že začel razpravljati o uvedbi pravice do. Uh, prekinitve povezav z digitalnim svetom. E, to pravico bi morali omogočiti delavcem, zato da bi lahko uživali boljšo kakovost življenja in preživeli več časa z družinami. Kakšni so vaši načrti na tem področju? In pa še ena novost, ki jo opažamo, e, se e, povezuje z delavci na platformah. Žal na tem področju nimamo nobenih evropskih pravil, Eh, številni delavci eh, se obravnavajo kot samozaposleni. Eh, in zanima me, kakšne namene ima predsedstvo glede delavcev pri spletnih platformah. Najlepša hvala <clears throat> za besedo. Tudi sam pozdravljam to predstavitev in imam nekaj vprašanj. Najprej me seveda zanima, kako bo hrvaško predsedstvo skrbelo za vključevanje socialne dimenzije poleg že omenjene zelene politike oziroma zelenega dogovora tudi politike, ki se dotikajo notranjega trga. Eh, katere prioritete oziroma kakšne ambicije dejansko imate na področju demografskih sprememb in na katerih konkretnih področjih evropskih in nacionalnih politik mislite, da je dejansko možno nekaj narediti po, po vašem mnenju? Vsekakor je to široka razprava, to ni preprosta rešitev, tukaj se samo začenjajo neki procesi, razumem to, ampak kje vse, glede na situacijo, ki imate, čutite potrebo, da bi bilo potrebno kaj spremeniti. In končno tisto vprašanje, ki je tudi zelo pomembno za ta odbor, eh, zanima me, kako boste usklajevali spopadanje z demografskimi spremembami s krepitvijo enakosti spolov na delovnem mestu. Seveda brez nadomeščanja socialne politike z družinsko politiko. Hvala. Now, madam Bischoff and please, madam Les Zdaj pa gospa Bischoff in potem še gospa Lesik. Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, Herr Minister. Najlepša hvala, gospa ministrica, gospod minister. Najlepša hvala za zelo podrobno predstavitev vašega programa. Slišali ste da je za nas v odboru za zaposlovanje uredba o usklajevanju sistemov socialne varnosti zelo pomembna in sama kot poročevalka eh, bi želela to še posebej izpostaviti. Eh, ugotavljamo in tudi gospod minister je dejal, da eh, je pod finskim predsedstvom Eh, nekako eh, se razvilo razumevanje, kaj pomeni eh, ta direktiva za države članice, da vsi želijo kvalificirane delavce, ampak ko gre za pravice in plačilo, so vsi bolj zadržani. Kajti, ampak ključno je, da tu pridemo do dobre rešitev, kajti gre za ključen zakonodajni akt za socialno Evropijo če želimo eh, spodbujati pravično mobilnost in eh, ustrezno podpirati naše državljane. Kot ena od zadnjih govornic eh, bi dodala še nekaj. Če na lestvici od 1 do 6, od zelo malo do zelo močno, opredeljujete, kakšne so vaše ambicije za to, da zaključite ta dosje, me zelo zanima, kakšna bi bila vaša ocena. Hvala. Eh, gospod Lezen in potem, eh, gospa Lezen in potem še gospod Peten. Hvala. Uh, hvala ministroma, izrekam vam dobrodošlico. To je sedaj vaše uh, prvo posredovanje, sama prihajam iz uh, Fulanilske krajine, torej uh, živimo blizu. Moj kraj se imenuje Buje, pa tudi pri vas imate kraj, ki se imenuje Buje, torej imamo veliko uh, skup, skupnega. Zelo uh, cenim vaše prednostne naloge, vaš pristop je previden in konkreten, vendar pa boste imeli težave zaradi pravne podlage, pa tudi zaradi prednostnih nalog evropske politike. Zanima me, kakšni bodo vaši ukrepi glede naslednjega vprašanje čezmenih delavcev, vprašanje čezmene mobilnosti kakšni bodo vaši predlogi glede demografskih težav? Vsi jih poznamo, ali boste spodbujali podporo družinam, ali boste spodbujali imigracije. Odblizu spremljamo dogajanje na balkanski poti in uh, mislim, da moramo najti neke konkretne rešitve. Potem, kar zadeva trajnosten in vključujoč razvoj Evropske unije, ki mora upoštevati vsako državo članico in njene specifike. Kako boste vi bili neutralni posrednik? To ste prej rekli, saj vendar, vendarle kako ste lahko neutralni? One, Gospod Peten je še zadnji na seznamu. Najlepša hvala, tudi sam bi se pridružil čestitkam in uh, lepim željem za vaše predsedovanje. Hrvaška je neverjetna uh, država, veliko krat sem uh, bil tam in Zagreb je tudi kraj odličnega uh, muzeja, muzeja uh, Eh, pokvarjenih odnosov eh, in upam, da boste tam eh, obeležili tudi majhno sobo namenjeno Brexitu. Ampak zdaj govorimo o novih odnosih in glede na izredno dolg seznam uh, vprašanj, eh, ki ste jih slišali samo uh, v, iz uh, naših vrst, uh, je pred vami kar precej dela in zanima me, kakšen bo vaš pristop do Združenega kraljestva po naslednjem tednu. Pri nas imamo dobre rezultate, kar zadeva pravice delavcev, minimalno plačo, razmere na delovnem mestu in ali boste res imeli dovolj časa, da nam lahko poveste, zakaj eh, ne bi eh, sledili eh, dosežkom Združenega kraljestva na tem področju ali se boste bolj osredotočali na svoje lastne težave. Najlepša hvala, sedaj pa sledi še drugi krok odgovorov. Kdo bo začel? Izvolite, beseda je vaša. <clears throat> Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Ja. Spoštovane poslanke in poslanci, hvala lepa za ta sklop vprašanj predvsem eh, mi je žal, da smo v taki časovni stiski in moram pustiti še nekaj časa kolegici ministrici Bedekovič. Tako da bom poskušal biti strnen in vam odgovoriti na vsa vprašanja. Morda mi bo uspelo iti po vrsti, po kronološkem vrstnem redu. Postavili ste mi vprašanje glede potencijalne digitalizacije med državami članicami nasplošno, lahko rečem, da seveda e, podpiramo izmenjavo podatkov na podlagi te uredbe, vendar razumemo tudi, da to v tem trenutku morda še ni možno strani vseh držav članic, ki naj bi izmenjevali to vrstne podatke, zato je to določen izziv, ki ima lahko posledice tudi v zvezi s praktičnim izvanjem uredbe v državah članicah. Ko govorimo o tranzicijskem skladu, in prilagoditvenem skladu se bomo vsekakor prizadevali, da ne bo prihajalo do okrnitve sredstev teh skladov zaradi drugih oblik delovanja. In naša želja je vsekakor, da bi v prihodnih pogajanjih resnično povdarili pomembno vlogo tega sklada tudi v povezavi z večletnim finančnim okvirom in eh, seveda moramo to povezati tudi s samimi pogajanji in s tem povezati tudi ustrezno načrtovanje za naprej. ESS Plus bo ohranil svojo socialno razsežnost, ki bo nekako podpirala tudi socialno vključenost in to bo povezano tudi z digitalno upravo v določenih državah. Če pa govorimo o širitvi Evropske unije, potem moramo nujno spregovoriti tudi o tem, da širitev kot taka izhaja že eh, iz same usmeritve Hrvaške, ki na to gleda pozitivno. Torej, to je del naših prizadevanj, da bomo vsaj neformalno na začetku vključili tiste države, ki še niso čisto tu, če lahko tako rečem. In to bomo obravnavali tudi na svetu, ki bo organiziran v Zagrebu. Imeli bomo usporedno tudi sestanke z ministri za delo Zahodnega Balkana. In tako si bomo pogovorili o naših eh, stališčih in jim približali naše mnenje o delu v povezavi z vsemi institucijami. Glede vprašanja vključenosti, še zlasti vključenosti starejših oseb v digitalno družbo, vsekakor se zavedamo, da je to pomembna tema, aktualna tema, o kateri se moramo vsi pogovoriti in eh, ugotoviti, kakšne so naši nameni v zvezi z digitalizacijo. Vsi tehtni dejavniki so o tem že povedali svoje mnenje, to je treba povezati. Seveda, z ozirom na to, v kakšni fazi razvoja se nahaja ta digitalna družba. Vsekakor bomo to podpirali. Potem pa še glede eh, socialne razsežnosti zelenega dogovora, mislimo, da je zato treba uporabiti sredstva vseh preomenjenih skladov, ki se morajo dotakniti tudi socialne razsežnosti, povezane s tem prehodom na zeleno gospodarstvo. Tu se ponuja več potencijalnih možnosti za reševanje te problematike, vključno z ostalimi eh, primeri neuravnoteženosti zaradi to vrstne problematike. Mi se bomo tega lotevali preko že omenjenih skladov in s tem bomo poskušali doseči, da bo socialna razsežnost tega zelenega dogovora ustrezno vključena. Potem še vprašanje zdravja v samem delovnem razmerju, torej blagostanje na delovnem mestu, kar vpliva tudi na pričakovano življenjsko dobo. O tem se želimo odkrito pogovarjati, tudi o duševnem zdravju na delovnem mestu, v povezavi z delom. To je zelo pomembna tema za nas, tudi zaradi hitrih sprememb, ki smo jim priča na delovnih mestih in to vpliva seveda tudi na nadaljni razvoj tako zasebnega kot službenega življenja in eh, o tem se nameravamo še nadalje pogovarjati pri svetu in se o tem pogajati ter podpirati razpravo. Radi pa bi dosegli, da bi bilo mentalno zdravje ena od prednostnih nalog, znotraj samega vprašanja doseganja blagostanja. Glede socialnih sistemov in eh, njihovi, eh, njihovem reševanju na trajnostni način znotraj Evropske unije, to so odprta vprašanja za prihodnost. In vsekakor, če govorimo o pokojninskih sistemih ter o zdravstvenem varstvu ter izobraževanju, je treba razmišljati v prihodnje o povezanosti leteh. V kontekstu našega predsedovanja Evropski uniji bomo predvsem govorili o veščinah in ta tema bo za nas zelo pomembna tudi v smislu povečevanja števila različnih novih veščin na trgu dela in vključevanju leteh v ekonomijo. To so zadeve, ki jih je treba obravnavati srednjeročno in dolgoročno, predvsem v luči ekonomije blagostanja. In eh, to je tudi ena od povezav z ključnim vprašanjem trajnostnih rešitev. Upam, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanja, čeprav smo trenutno še v fazi pričakovanja konkretnih rezultatov pogajanj, ki so v teku torej tudi z našimi socialnimi partnerji. Nasplošno pa lahko povem, da vsekakor podpiramo posvetovanje z vsemi ključnimi deležniki in da si bomo prizadevali tekom našega prizadevanja krepiti ta socialni dialog, ki bi moral postati splošni pristop v Evropski uniji, da bomo o tem stalno govorili in se tudi lotevali konkretnega izvajanja socialnega dialoga ter njegovega pospeševanja. Glede eh, mojega dela, dejavnosti v zvezi s trgom dela, mislim, da smo izčrpali vsa vprašanja, razen vprašanja gospe Bišov. Glede na to, da je bilo vprašanje strukturirano tako, da moram zadeve oceniti z oceno 1 do 6, niste pa povedali, katera je najvišja. Torej bom sklepal, da je 6 najboljša ocena in eh, bom dal kar oceno 6. Hvala. Madam minister, please. Gospa ministrica, izvolite. Hvala vam lepa. Evo, ja ču, jaz... Najlepša hvala poskušala sem znova eh, po sklopih razvrstiti vaše vprašanja. Resor, s katerim se ukvarjam, je bil deležen največjega števila vprašanj na temo demografskih izzivov. In že v svojem uvodnem izvajanju sem poudarila, da smo na Hrvaškem demografske izzive že zdavnaj prepoznali kot eh, ene med največjimi, ne le znotraj naših okvirov, temveč tudi v celi Evropski uniji. In v tem smislu eh, sem vesela, da imamo somišljenike tudi v drugih državah članicah in eh, da želimo o tem področju vsi skupaj razpravljati in se premakniti naprej. Če že govorimo na splošno o demografiji in o tej problematiki na splošno v vseh državah članicah, potem moramo najprej upoštevati dejstvo, da se vse države članice ne soočajo z enakimi stopnjami ali oblikami izzivov, ki izhajajo iz iz demografske strukture in zato vsaka možna rešitev ali predlog reševanja lahko deluje le, če je prožno zastavljeno ob upoštevanju nacionalnih in demografskih specifičnih dejavnikov, istočasno pa je to treba usmeriti v eh, celovit pristop poboljšanju stanja v vsej Evropski uniji. Če sem zdaj dobro razumela eh, posebno vprašanje o tem, kako posebej podariti v tem kontekstu področje mobilnosti mladi, kar tudi vpliva na demografsko podobo Evropske unije in na druge demografske izzive. Tu gre za mobilnost, predvsem v smislu. Eh, gibanja delovno sposobnega mladega prebivalstva. O tem je spregovoril tudi eh, kolega, ko je govoril o vprašanjih povezanih z poslovanjem in delom. Če torej govorimo o tej problematiki in iščemo odgovore na vse to, potem moramo najprej upoštevati dejstvo, da je Evropska unija unija ravno utemeljena na temeljnih načeljih prostega gibanja njenih državljanov in zato moramo upoštevati tudi mobilnost evropskih državljanov kot eno od temeljnih pravic v Evropski uniji in da zaradi tega ustrajamo na tem, da bi odstranjevali ovire za upravičeno in pravno utemeljeno gibanje po vsej Evropski uniji. Sedaj se moramo spraševati, torej, ali podpiramo to vrste migracije ali želimo krepiti ulogo družine. To vrste migracije je treba razumeti v kontekstu svobode gibanja, kadar gre za upravičeno mobilnost močen podarek pa bomo dali tudi krepitvi vloge družine in usklajevanju družinskega in poklicnega življenja, tako da bi s tem podprli bolj pozitivne demografske trende. In s tem želimo vzpostaviti demografsko konvergenčnost v smislu enake stopnje demografskega razvoja vseh držav članic Evropske unije. Nekaj eh, cenjenih poslank in poslancev je povdarilo, da je ta tema, demografija kot taka, šele na začetku obravnave in to bo še treba umestiti v strateško agendo, kar je del portfolja naše podpredsednice pri svetu, to je gospa Šujica, in upam, da bomo s tem spodbudili vsaj širšo razpravo v zvezi z demografskimi izzivi in da se bodo s tem izboljšale tudi politike usmerjene v izboljšanje standarda, tako življenjskega standarda kot pogojev na delovnem mestu in glede na to, da smo še na začetku tega procesa, je treba najprej pogledati, kakšno je dejansko stanje, kakšni so obstoječi procesi, ki so v teku in kakšni so trenutni izzivi tako na nacionalni ravni kot na ravni Evropske unije in potem analizirati vse skupaj skozi širšo razpravo, da bi potem lahko iz tega lahko sklepali, kako naprej. Glede odgovora na vprašanje povezano z mladimi na podeželju in v odmaknjenih regijah, to lahko navežem na tematiko problematike mladih eh, nasploh, še zlasti glede bega možganov. Sem pa zelo vesela, da je bilo to vprašanje zastavljeno, ker eh, prednost, eh, ki jo dajemo temu vprašanju, je za nas zelo pomembna in vidim, da ste tudi vi to prepoznali. Eh, in tako vidim, da se je nujno spomniti na to, da naši današnji mladi uživajo v številnih prednostih, ki jih mladi v prejšnjih obdobjih niso imeli. Smo v Evropi 21. stoletja, ko je dostopnost vsega, kar obstaja, veliko večja, vedno večje dejavnosti, v katere se lahko mladi vključujejo in uh, v njih izražajo svoje mnenje. In to pomeni, da so mladi danes veliko bolj mobilni, kot so bili včasih tudi uh, potujejo lahko neovirano, lahko študirajo v drugih državah, lahko izboljšujejo svoje znanje formalno in eh, neformalno, kar pomeni, da se lahko s tem tudi lažje in bolje usmerijo in s tem usmerijo svoje življenje v skladu s svojimi interesi. No in pri tem je treba vseeno upoštevati, da so mladi v današnji sodobni Evropi še vedno soočeni z izzivi, kot so brezposelnost, kot je družbena izključenost, kot so številne druge stvari, ki otežujejo njihovo življenje in zaradi tega je tudi njihova prihodnost negotova, še zlasti, če živijo na podeželju ali v odmaknenih območjih. Zaradi tega smo znotraj te problematike postavili tri vprašanja prednostne naloge, ki bodo srčika našega delovanja na tem področju. Prvi tak cilj je ravno izboljšati možnosti za mlade na podeželju in v odmaknjenih prostorih, kjer bomo na različne načine poskušali reševati problematiko mladih iz teh območji, tudi s prihodnimi sektorskimi ukrepi, ki bodo usmerjeni na reševanje problema mladih na podeželju in odmaknjenih regijah. Prav tako je treba ozavestiti ljudi o tej problematiki in okrepiti razpoložljive vire za reševanje te problematike, kar bo tudi tema razprav eh, na majskem srečanju na vrhu o vprašanjih mladih in kulture, in to bo povezano tudi s problematiko mladih na podeželju in odmaknjenih regijah, seveda v povezavi tudi s problematiko odliva možganov, kar naj bo zastavljeno v okvir celovitih prizadevanj Evropske unije in v kontekstu dialoga. Eh, ter vključevanja mladih v proces odločanja, v zvezi s tem pa bomo oblikovali tudi poseben dokument. Oprostite, samo še eno zadevo moram povedati na koncu. Rada bi se zahvalila gospodu, ki je na lep način omenil enega od uh, poglavitnih simbolov mesta Zagreba, eh, ki kaže na našo raznoliko ponudbo. Hvala, ker ste omenili muzej prekinjenih razmeri eh, in hvala, ker ste obiskali ta muzej. Nam je seveda zelo žal, da bo Velika Britanija izstopila iz Evropske unije kot dolgoletna članica lete, ampak v vsakem primeru spoštujemo željo, državljanov Združenega kraljestva, vsi ste vedno dobrodošli eh, na Hrvaškem, še zlasti v našem glavnem mestu. Da, hvala lepa, hvala najnim, na, našim cenjenim gostom, obema smo hvaležni, da sta prišla predstaviti svoje načrte v času hrvaškega predsedovanja. Hvala tudi vam vsem za zelo konkretna vprašanja ki kažejo na iskreno zanimanje vseh za naš skupni portfolio. In lepo je seveda videti, da smo vsi pripravljeni sodelovati. Hvala. Thank you. Thank you. Bye. And now, if you allow me to, we will get back. Sedaj pa, če dovolite, bi šli naprej na prvo točko našega dnevnega reda in poskušali sprejeti dnevni red. Slišali smo, kaj je imel povedati gospod Peton v zvezi s tematiko Brexita. O tem sem razmislila in najprej naj povem nekaj besed o celotnem postopku, kaj nas je vodilo k tem, temu dopisu na mesto, da bi oblikovali mnenje. Postopek eh, izhaja iz pravila 56. In kot veste, smo hoteli imeti najprej normalno mnenje z vsemi poročevalci v senci, celovit postopek, kot smo ga vajeni, vendar je koledar postal tako zgoščen zaradi poteka dogodkov v Združenem kraljestvu, in potem so se koordinatori zedinili 24. oktober za bolj fleksibilen pristop, in tako je prišlo do tega dopisa, ki so ga oblikovali koordinatorji in potem je to bilo predstavljeno našemu odboru Empel. In sedaj lahko rečem, po zaslugi koordinatorjev imamo dokument, ki je zelo fleksibilen, ki kaže na, na zadnji razvoj dogodkov v Združenem kraljestvu. Postopek je torej bil demokratičen in v celoti pregleden vendarle bi seveda lahko imeli kratko razpravo pred glasovanjem. Imamo v osnovi dve možnosti. Možnost A, ki bi nam omogočila kratko izmenjavo mnen že danes ob 11. ali pa recimo takoj po tem. In potem bi to šlo naprej koordinatorjem ali kogar boste izbrali iz svoje skupine in še gospoda Petona bomo vključili, ker je izpostavil to točko. Torej bi imeli danes potem kratko izmenjavo mnen, ob 14.30 pa bi šel postopek naprej, bodi si s koordinatorji, bodi si s komarkoli, ki bo izbran strani skupine in z gospodom Petnom. Po Eh, tej dopodanski razpravi ali pa po razpravi popovdne, pa bi potem glasovali. To sta te dve možnosti. Meni je ljubša možnost A. Kdor bi rad kaj povedal v zvezi s tem, gospod Peton, hvala, gospa predsedujoča, zelo cenim vašo prožnost in to, da ste vzeli moje vprašanje v razmislek. Meni je sicer bolj všeč druga možnost, ker mnogi sploh še ne vedo za to, da imajo to možnost in zdaj je že pet minut čez enajsto in no, gospa Jungerius, Meni je bolj všeč prva možnost, ker sicer bomo razbili glasovanje in ne vem, koliko ljudi bo pripravljenih glasovati popoldne. Tako da mislim, da je bolje, če se odločimo za opcijo A. Gospod Radke, ja, najlepša hvala. Mislim, da je prav, da zdaj glasujemo, kajti vsi imamo zelo omejen čas in glasovanje so zelo pomemben del naše časovnice in ne moremo od kolegov eh, pričakovati, da vse postavijo na glavo. Še kdo? No, prav, torej prva možnost, začnimo zdaj. In potem bomo šli po vrsti, po skupinah. Uh, Eh, morate pa povedati, ali se oglašate kot koordinatorji v imenu skupine ali pa bo za to določen kdo drug. Najprej gospod Radke. Vi imate možnost, da začnete razpravo, preden glasujemo. Torej. Discussion, madam, just ne vem, ali bi eh, razpravljal zdaj o tem, ker ne vem, kdo bo glasoval. Ampak to je bila ta opcija A, za katero ste se ravno kar odločili. Torej, kratka razprava v zvezi z vprašanjem, ki ga je zastavil gospod Petr v celotnem postopku. Gospod Bislar, izvolite. A, sam sem razumel, da je to a, opcija A. Vsi smo tako razumeli, prav, gospod Radke? No, mislil sem glasovati že zdaj, ampak to ni bila opcija, pravi predsedujoča. No, prav potem pa lahko rečem, jaz sem za to, da glasujemo, vi ste pa za to, da se izpelje Brexit. Prav pravi predsedujoča, potem ste vi za opcijo C, to je, da ni razprave in glasujemo takoj. Prav. Zdaj se lahko pogovorimo o teh treh možnostih, treh opcijah. Hvala gospodu Radkev za razpravo. Eh, jaz pa dajem besedo eh, tistemu kolegu tam, ki je sodeloval pri oblikovanju dopisa. To je gospod Pisaro. No prav, začeli bomo takoj, ampak ali smo si zdaj na jasnem, imamo kratko razpravo in potem glasujemo, prav? V redu, gospod Pisaro, v imenu SND. Predsednik, naš konkurdamo z enim absolutnim Najlepša hvala. Mislim, da se lahko vsi strinjamo z vsemi besedami, ki so bile uporabljene v tem dopisu. Mislim, da to dobro povzema tudi razpravo, ki smo jo imeli v tem odboru in da je to eh, sklicevanje na stari dogovor, ki smo ga imeli. Treba je v vsakem primeru podpreti zaščito, socialnih pravic in pravic delavcev. To se je najprej nahajalo v prilogi 4, sedaj je v politični deklaraciji in to kot izjava nima prave pravne vrednosti za uveljavljanje teh pravic. Dejstvo torej ostaja, da če ne podaljšamo prehodnega obdobja, se bomo soočili s s tveganjem, da bomo ob koncu leta 2020 v situaciji brexita brez dogovora. To je pa nekaj, čemu se želimo vsi izogniti. Naše stališče je torej precej podobno tistemu, ki ga ima Združeno kraljestvo, ker nismo samo mi tukaj v Evropskem parlamentu, zaskrbljeni. Vsi so zelo zaskrbljeni, to smo videli že včeraj. In potem, glede tega, kar se dogaja v zvezi s komisijo in svetom, je treba izpeljati vse oblike dogovorov, ki bodo vodili k okrepljenemu sodelovanju Združenega kraljestva in Evropske unije vendar na način, ki ne bo ogrožal socialnih pravic in pravic delavcev. To smo hoteli doseči s tem dopisom. Eh, no, sedaj pa gremo naprej. Kdo je bil določen? No, ne rabim veliko časa za govor. Skupaj smo pripravili ta dopis in ga bomo danes pač podprli tudi v preteklosti ni bilo kakih večjih razhajanj. Jasno je, kakšni so interesi Evropske unije in našega odbora, tako da bomo dopis podprli in upamo, da bodo tako čim prej storili tudi vsi ostali. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Pislaro. My... Torej bi lahko dali besedo moji kolegici eh, Samedo kot poročevalka v senci. Eh, moram reči, da je pomembno, katere izraze uporabljamo in kako se bodo zadeve izvajale po prehodnem obdobju, in kako bodo pri tem uskajeni prihodni programi, kot naprimer Erasmus, v Združenem kraljestvu in Evropski uniji, in kako bomo uveljavljali možnosti za podaljšanje tega obdobja, da ne bomo eh, potem soočeni s katastrofičnimi posledicami za ljudi nasploh. Hvala lepa za zelene, gospa Wagenzipen. Gospa Hansen, izvolite. Um, Brexit ima eh, potencial, da močno zmanjša pravice delavcev in zato je bilo tudi to umakljeno iz sporazuma, da se vse ohrani na isti ravni. Obstaja torej veliko tveganje, da bodo podjetja v Združenem kraljestvu okrnila pravice zaposlenih, da bodo bolj konkurenčna in potem bi gospod Johnson rad raztegnil prehodno obdobje po letu 2020, ker mu zelo verjetno ne bo uspelo doseči vseh dogovorov do konca tega leta. To pomeni, da bomo soočeni z brexitom brez dogovora in pravice delavcev ne morejo biti žrtvovane zaradi konkurenčnih prednosti, vendar tak eh, brexitov sporazum o izstopu, nikjer ne poskrbi za to, da bi bile pravice delavcev zaščitene sedaj in v prihodnje. Gospa Žame ali kdorkoli bo govoril v imenu te skupine. Moi, je, je ne partage pas tout. Sama se ne strinjam celoti s to rezolucijo. Mislim, da je veliko kritik, ki smo jih slišali, um, neutemeljenih, še zlasti proti vladi. Treba je spoštovati odločitev Britancev uh, in sedaj, če gre za davče ali socialne zadeve, vse to mora biti dobro premišljeno in utemeljeno in uh, ne smemo preprečevati uveljavljanja vseh pravic, ne glede na to, kako so se odločili britanski državljani. Tu smo pač vsi skupaj in v sodelovanju z britanskim ljudstvom in odgovornimi osebami na njihovi strani moramo poskrbeti za to, da bo do naši trgovinski in drugi odnosi potekali nemoteno tudi v tem obdobju. Gospa Rafalska. Szanowni Państwo, moja grupa polityczna. Gospa predsedujoča, moja politična skupina EKR podpira dopis in vse vključene navedbe. Vedno govorimo o zagotavljanju uveljavljanja interesov državljanov Evropske unije in zelo pomembni vidiki tu zadevajo norme zaposlovanja, pa tudi pravice eh, delavcev. Najlepša hvala. Spodilim sem, da hvala lepa naše stališče, da je pač eh, ljudstvo v Združenem kraljestvu povedalo svoje, da želijo oditi iz Evropske unije, to moramo spoštovati, vendar je jasno, da moramo v prihodnje ohraniti odnose, ki bodo nemogočali dampinški pristop pri določanju plač in zato tudi podpiramo predlog Sedaj pa gospod Petron, izvolite. Hvala, predsedujoča. Zadeve, ki sem jih hotel izpostaviti v zvezi s tem dnevnim redom, gre tukaj za dopis, ki jasno govori o tem, da je ta odbor razmislil o tem in obravnaval ta predlog. In, uh, nisem hotel za to zapravljati preveč časa, zato močno cenim vašo prožnost in prožnost tega odbora. In sedaj, seveda, eh, še vedno nisem ravno navdušen nad tem, da nisem mogel prispevati k temu dopisu, ker tisti pristop, ki ste ga preomenili, mi to izredno onemogoča. No, sam veliko tega sicer. Eh, odobravam, ampak so tu določene točke, s katerimi se ne strinjam in zato se tudi ne strinjam z mojim kolegom, predgovornikom iz Združenega kraljestva. Mislim, da je tukaj nekoliko presegal svoje pooblastila v zvezi s tem, kako doseči dogovor. Nekateri o tem govorijo kot o deklaraciji, torej izjavi. In ta odbor si prizadeva, izvesti določena pravila in uredbe, čeprav nima čisto jasnih pooblastil za to izruženo kraljestvo, ima čisto jasne pojme v smislu tega, da je treba uveljavljati enakost odnosov, tudi glede plač in podobno. Mislim, da so te zadeve jasne in toliko, da povem, da tega predloga pač ne bom podprl. Hvala lepa. Hvala tudi gospodu Petnu. Jaz nisem izumila teh pravil, kot veste, ljudje so povedali, eh, kar so želeli povedati in to je to. In e zdaj, če se ne strinjate z dopisom, to ne pomeni, da celoten postopek ni bil demokratičen oziroma pregleden. To je bil pač postopek v skladu s pravilom 56 in tu ni nobenih drugih obveznosti, ki bi se s tem vzpostavljale in mislim, da lahko samo še glasujemo za to in tu pač izrazite svoje mnenje. Več od tega ne morem storiti in hvala vsem, ker ste bili tako konstruktivni. Sedaj pa začnemo z glasovanjem. Glasovali bomo elektronsko. prvo glasujemo o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji, elektronsko glasujemo, glasujemo poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Sedaj je na vrsti dopis v zvezi s Brexitom. Glasujemo ponovno elektronsko, poemensko. Glasujmo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Hvala lepa. Zdaj je na vrsti točka deset, razrešnica. Hvala lepa najprej Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer. Okay, amendment one. Predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sedaj glasujemo o kompromisu A za proti vzdržani sprejeto. Zdaj gremo na kompromis B, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis. Te, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe številka 9. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 10. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. kompromis. Vse, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del eh, predloga spremenja 14, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis E, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Sprejeto pelo spremembe. 18 je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 19 je za, proti, zdržani, e, sprejeto. Predlog spremembe 20 je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 21 in 22 je za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa končno glasovanje, to je poimensko, glasujmo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. To je bilo sprejeto. Točka 11. Razrešnica za Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu OŠA. Predlog sprejem B1, kdo je za, proti, zdržani zavrnjeno, kompromis A, kdo je za, proti, zdržani sprejeto. Kompromis se opravičujem, pravi predsedujoča, slabo vidim. Kompromis B, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Pelo spremembe 6, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Pelo spremembe 7, kdo je za proti vzdržani sprejeto. 8 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis C, kdo je za proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 11, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto, 12, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto, 13, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno, kompromis D je za, proti, zdržani, sprejeto. Pega v svembe 16, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto sprejeto, 17 za, proti, vzdržani, sprejeto, 18 za, proti, vzdržani, preverimo. 18 torej, glasujmo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. V redu sprejeto, 19 do je za, 18 za, proti državni sprejeto, 20 in 21 za, proti državni zavrnjeno. Glasujemo poimensko v celotnem predlogu, glasujmo, ste glasovali, konec glasovanja sprejeto. Točka dvanajst. ETF. Predlog spremembe številka ena za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis A za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis B za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe sedem za, proti, vzdržani, sprejet. 108 za proti zdržano. Sprejeto. 9 za proti zdržani sprejeto. 10 za proti zdržani sprejeto. 11 za proti zdržani sprejeto. 13 za proti zdržani sprejeto. 14 za proti zdržani sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 in 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Poimensko glasujemo za celotni predlog. Glasujmo. Konec glasovanja sprejeto. Točka 13. Preozvem B1, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preozvem B2, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis A, za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Predlog spremembe 4 za proti vzdržani sprejeto. 5 za proti vzdržani zavrnjeno. 6 za proti vzdržani zavrnjeno. 7 za proti vzdržani zavrnjeno zdržanih zavrnjeno, 8 za, proti, zdržani sprejeto, 9 za, proti, zdržani sprejeto, 11 za, proti, zdržani sprejeto, 12 za, proti, zdržani sprejeto. 13 za, proti zdržani. Sprejeto. 14 za, proti zdržani. Sprejeto. In sedaj glasujemo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Točka 14 predlog se jim je enak, da je za, proti, zržani, sve je to. Dva, za, proti, zržani, sprejeto. Tri, za, proti, zržani, sprejeto. Kompromis ena, za, proti, zržani, sprejeto. Kompromis dva, za, proti, zržani, sprejeto. Kompromis tri, za, proti, zržani, sprejeto proti zržani. Sprejeto. Predlog spremembe 14 za proti zržani sprejeto. Kompromis 4 za proti zržani sprejeto. Predlog spremembe 19 za proti zržani sprejeto. kompromis pet za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 25, prvi del za, proti vzdržani preverimo. Predlog spremembe 25, prvi del glasujmo. Konec zasovanja. Zavrnjeno. Drugi del za, proti vzdržani preverimo proti vzdržani zavrnjeno. 27 za proti vzdržani sprejeto. 28 za proti vzdržani sprejeto. 29 za proti vzdržani zavrnjeno. 30 za, proti, zdržani. Sprejeto. 31 za, proti, zdržani. Sprejeto. Kompromis 6 za, proti, zdržani. Sprejeto. 35 za, proti, zdržani. Zavrnjeno. 36 za, proti, zdržani. Zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani. Sprejeto 38 za, proti, vzdržani. Sprejeto 39 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 40 za, proti, vzdržani peto in 41 za proti zdržani zavrnjeno. Glasujemo za vse skupaj elektronsko. Glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. Točka 15. A torej ni delovalo? Ali lahko ponovimo, kaj pravite? V redu, no potem pa glasujmo. Konec glasovanja. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. V redu, sprejeto. No, zdaj smo pri točki 15. Predlog spremembe 1, da je za, proti, zdržani, zavrnjeno, kompromis A za, proti, zdržani, zavrnjeno sprejeto. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto. Predosujem B10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predosujem B12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržani, sprejeto. Prijelo smo ime 17, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 in 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo za vse skupaj, elektronsko, glasujmo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto, odlično. And... Se pravi, čujem, moramo se vrniti na točko dve. Sporočila predsednice, kot ste verjetno opazili, imamo danes tolmačenje vseh 22 jezikov. Druga zadeva, moramo povedati, da bo prišlo do ekonomskega dialoga Econ Empire o strategiji letne trajnostne rasti, skupni ekonomski dialog z podpredsednikom Dobrovskisom in komisarjema Gentilonjem in Šmitom bo potekal v ponedeljek 27. januarja ob 4. popovdne. To bo trajalo do pol šestih, na to pa bo zgolj seja ekona o fiskalnem svežnju evropskega semestra, to pa bo potekalo od pol šestih do pol sedmih. Mislim, da ste vsi že dobili te informacije po elektronski pošti. Tretja točka spremembe. Eh, datum vse je februarja zaradi Evropskega parlamentarnega tedna, ki bo potekal 18. in 19. februarja. Zato bo odbor za zaposlovanje odpovedal dva podnjena sestanka 19. februarja. No, 20. februarja pa bomo imeli sejo, kot je bilo načrtovano. Kot nadomestilo bi lahko odbor dobil termin, če, bo, če ga bo potreboval 17. februarja popovdne. torej potem bi imeli se v ponedeljek 17. Eh, februarja popovdne, v torek 18. februarja med 5.15 in 7. Eh, in potem še v četrtek 20. februarja do povdne in popovdne. Točka 3. Sprejetje zapisnikov. Če nimate nobenih eh, komentarjev, potem lahko spremljamo zapisnike sej. Točka 5. Poročanje odboru o pogajanjih skladno s členom 74. Najprej bomo nekaj izvedeli o Evropskem socialnem skladu plus. Poročevali se gospod Kase, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo na kratko. Kot veste, poročilo ESS plus je bilo zaključeno v prvem branju. Prejšnjega sklica Evropski parlament je takrat dobil mandat z glasovanjem v tem odboru v obstoječem mandatu 2. oktober 2019. Pred Božičem smo imeli prvi trialog in na prvem sestanku sta so zakonodajalca povedala, katere so njune prioritete, tehnične ekipe so že začele delati na možnih rešitvah, ki bi jih lahko potem potrdili na politični ravni. Jasno sem povedal, kot sem povedal že prej, da smo odločno proti vključitvi pomembnih elementov ESS plus v pogajalsko škatlo bomo sodelovali s poročevalci odbora za proračun, zato da bomo zagotovili stališče parlamenta glede tega. Prvi tehnični sestanek je bil prejšnji ponedeljek in moram povedati, da naša pogajalska ekipa odlično dela in dosega odlične rezultate pri reševanju tehničnih težav. Hvala. Hvala lepa za to informacijo, gospod Kasa. Sedaj pa bomo prisluhnili gospi Maksovi, glede napotenih delavcev. Gospa Maksova, izvolite. Hvala lepa. Kolegové, dovolte, abych vám stručně shrnula nejnovější. Hvala. Naj na kratko predstavim napredek eh, pri mobilnosti delavcev. 11. decembra smo imeli četrti trialog glede treh delov svežnja v pogajanjih, ki so zelo dolgo trajali. Smo prišli do več sporazum zlasti, ko gre za harmonizacijo pravil za mednarodni cestni prevoz. Lahko smo izključili delavce iz sektorja napotenih delavcev in lahko smo upoštevali vprašanje glede eh, izmenjave znotraj skupine, skladno s pravili glede prevoznikov tretjih držav in glede upravnega sodelovanja. Sedaj bo ta svežen šel v drugo branje in po mojih informacijah iz sekretarjata in od mojih sodelavcev. Odbor za zaposlovanje bo več sodeloval v pogajanjih. 21. januarja je prišlo do glasovanja v odboru za promet. 27 za, 22 proti, bilo pa je na vzočih 49 poslancev. 21. aprila je predvideno novo glasovanje. Na plenarnem zasedanju se bo o tem glasovalo maja ali pa najkasneje junija. Zelo pomembno je reči, da je stališče sveta glede ključnih vprašanj je vedno bliže stališču parlamenta. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa in hvala, da ste tako kratki in jedrnati. Gospod Willemson, glede tega dosjeja, prav izvolite. Zelo na kratko, v imenu skupine GUE podpiramo izid glede napotitve. potitve če tudi bi raje videli, da ne bi bilo nobenih odstopanj glede pravil za napotitev. Priznamo pa, da ste res upravili trdo delo na vseh stranih, zato da bi uh, izpeljali ta svežen. Je predvsej ponesrečeno, da novi izvršni podpisnik komisije Dombrovski sedaj želi spodkopati svežen dogovor, ki ste ga dosegla sozagondajalca. Komisija eh, trdi, da je obvezno vračanje eh, vozil v nasprotju z zelenim prehodom. Meni, da to ni umnost. Če nekatera podjetja osem tednov vozijo v okviru kabotaže v drugi državi članici, lahko tam ustvarijo svoje družbe v teh državah. Tako da menim, da to ni argument, ki bi imel kakršnokoli povezavo z zelenjo, zelenim prehodom. Skrbi me, da komisija pravi, da boj proti goljofijam, proti slanatim podjetjem ne more biti v skladu z zelenim prehodom. Mi želimo jasno povedati, da po našem mnenju se s tem absolutno ne strinjamo. Hvala. Gospod Radke, izvolite. O minimalnih zahtevah za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje. Izvolite. Hvala. Na kratko, vendar v nemščini. Um, ja, no, po četrtem trilogu in deseturnih pogajanjih smo bili na srečo že vsi tako utrujeni, da je prišlo do kompromisa po mojem mnenju, je značilno za dober kompromis, da na koncu vsi malo popustijo eh, in eh, tudi stisnejo kakšno figo v žepu. Tako da bi zdaj lahko dolgo razpravljali o tem, kaj bi si želeli več, ampak dejstvo je, da imamo rezultat in mislim, da je ta uh, precej soliden. Za nas je bilo pomembno, da uh, ustrajamo pri dvotedenskem eh, časovnem okviru za izračun uh, odmorov, um, da znotraj tega okvira so predvidene obvezne, uh, obvezni odmori in počitki, uh, da lahko se kombinira dva skrajšana počitka, ampak da zato obstajajo jasna pravila, ki veljajo samo Eh, izven domače države. Tako da mislim, da je to spremljiv rezultat. Kar zadeva uvedbo novih tehografov v težkih eh, tovornjakih, naj bi to postopoma uresničili do leta 2025. Tisto, kar je bilo za nas tu vedno pomembno, je, da za lahka transportna vozila predvidimo enaka pravila in tu predvidevamo postopno uvedbo do leta 2026. Ravno za voznike teh vozil je to izredno pomembno, kajte v zadnjih eh, letih smo bili priča trendu, da je vedno več. Eh, tovora se prevažalo z lažjimi pre, eh, vozili ravno zato, da bi se s tem izognili obveznosti Eh, tahografa in to je seveda se odražalo tudi v obveznostih voznikov, tako da eh, smo tu dosegli eh, večjo eh, jasnost. Jasna je tudi prepoved eh, spanja v kabinah pri daljših odmorih, eh, tako da kljub vsem kritikam mislim, da gre za uravnotežen kompromis in v veliko večino tega, kar je želel naš odbor, se eh, je tudi uresničilo. Na koncu redno za kompromise, hvala lepa. S tem pa gremo lahko naprej na točko 16. Čaka nas predstavitev Eurofonda glede modelov kolektivnih pogajanj v Evropski uniji. Se upravičujem, da imamo tako natrpano časovnico danes, vendar izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, in hvala, da ste nas povabili, da pridemo na vašo sejo. Kot pravite, časa je malo. Imamo pa dolgo predstavitev, vendar bomo skušali določene stvari zelo nahitro predstaviti, zato da bo potem še nekaj časa za razpravo. Torej, to je to, kar bomo predstavili in boste videli, kako lahko pri, primerjamo sisteme kolektivnih pogajanj. Prav tako bomo predstavili našo nedavno raziskavo, predstavili bomo primerljive podatke, predstavili bomo tipe eh, kolektivnih pogajanj. Tu ne gre zgolj za naše raziskave, temveč tudi za delo mednarodne organizacije dela, Eurostata in komisije, pa tudi OECD-a. Torej, prva bolj vsebinska točka je tale zapleten diagram, ki predstavlja sisteme Uh, kolektivnih pogajanj. Torej vidimo, kakšni, kdo so akteri, kakšni so procesi. In kolektivno pogajanje je tu zelo pomembno. Torej imamo vstopne in, izstop, in izstopne dele, vidimo torej, kaj je povezano s čim. Torej, kaj lahko rečemo glede kolektivnih pogajanj? Ključnega pomena je za vse dele sistema, za okolje, za ravnovesje med vlogo zakonodajalca in samih pogajanj. Za akterje, ki bomo obravnavali, torej to so sindikati in združenje delodajalcev, primerjali jih bomo glede na njihovo reprezentativnost, moč, avtonomijo, sposobnost pogajanj in izvajanj sporazumov. Kar zadeva proces, seveda kolektivne pogajanja so eden najbolj pomembnih procesov in primerjali bomo ravni pogajanj, kako se, so te ravni med sabo povezane in potem vlogo države ali država podpira uh, kolektivna pogajanja tako, da njihove rezultate prenaša v neorganizirane dele gospodarstva. Ali uh, lahko rečemo, da, vpli, da imamo dva, dve možnosti urejanja kolektivnih pogajanj, lahko imamo tudi zakonodajo ali kolektivne pogodbe. Torej, to je nekakšen model, ki pravzaprav omogoča ozadje za to, da lahko si gledamo podatke. Na kratko bom predstavil naslednjih nekaj prosovnic in bom le mm, nekaj na kratko pokomentiral. Ko pa bomo prišli do akterjev, eh, bi moral povedati, koliko delavcev je vključenih v sindikate. S tem lahko vidimo, kako močni so sindikati. Vidite, da prihaja do velikih razlik med državami, državami članicami. Sicer brez očal boste težko videli vzorce, vendar vidite, da imamo največjo gostoto v skandinavskih državah, pa tudi v Belgiji. V teh državah se spodbuja članstvo v sindikatih eh, na podoben način, kot so to zavarovanje za brezposelje na drugem koncu grafa pa so države Srednje in Vzhodne Evrope, kjer ni velike gostote članstva, no vendar pa je tako tudi v Franciji in v Španiji, tako da tu nimamo prav jasne ločnice. Naslednja prosojnica eh, kaže na spremembe v mm, pogostosti eh, sindikatov in vzorec je tak, da vidimo jasen upad. Vendar je ta upad različnih stopenj. V vzhodnih in srednjeevropskih državah je prišlo do bistvenega upada. Upad pa, do upada prihaja pa tudi v skandinavskih državah, vendar so tam še vedno močna članstva sindikatov. Potem delodajalci. Tu imamo podatki iz različnih let, torej podatki niso posem primerljivi. No, tudi tu vidimo več variacij. Tu vidimo, koliko delavcev dela za organizirana podjetja, torej za organizacije, ki so del organizacije delodajalcev. Tu vidimo, da Francija in Španija, ki imate sicer nizko sindikalno zastopanost, pa imata veliko združenj delodajalcev. Potem Avstrija ima svojo posebno ureditev, v kateri morajo biti delodajalci obvezni člani eh, gospodarske zbornice, to imamo stotno članstvo. No, potem vidimo spremembe. Tik tam, kjer imamo največjo gostoto, je situacija stabilna, drugot je mešan vzorec, prišlo je do upadov in rasti. In pomembno je vedeti, da delodajalske organizacije in njihova gostota je nekaj, kar je še bolj pomembno od mm, pogostosti sindikatov, kajti to še bolj vpliva na kolektivno pogajanje v sistemu. Torej, tu je veliko informacij v tej prosojnici, ki bom preskočil, no, majhni trikotniki vi, više, ko je, pomeni, da je bolj centralizirano kolektivno pogajanje. Torej, da uh, Če je trikotniček nižje, pomeni, da pogajanje poteka na nižji ravni, na ravni posamezne organizacije. Vidimo določeno eh, povezavo med eh, pokritostjo in eh, stopnjo. In visoka pokritost lahko pomeni veliko, lahko pomeni, da imamo veliko organiziranosti akterjev, lahko pa tudi pomeni to, da ima država pomembno vlogo pri podpiranju pogajanj in omogoča ta mehanizem širitve. Torej Francija je na desni strani te lestvice, saj ima visoko pokritost kolektivnih pogajanj, čeprav je pogostost sindikatov bistveno nižja. Morda lahko to preskočimo, ker je težko obrljiva poslovnica. No, glavno sporočilo pa je, da je kolektivno pogajanje pod pritiskom in stagnira v številnih državah, pa še vedno ostaja pomembno in stabilno v številnih državah v Avstriji, Belgiji, v skandinavskih državah, v Franciji, na portugalskem in tako naprej. Torej, da sistem je pod pritiskom, vendar tega ne, ne smemo pretiravati oziroma s tem se ne pretirati. Potem naslednji dve prisonici, tu lahko povem le nekaj. Tu gre za schematsko predstavitev o kolektivnih pogajanj, torej eh, vidimo, ali je pogajanje dvoje tripartitno. To je prosovnica za 15 terico in eh, jasno je, da je najbolj pomemben sektorski način pogajanja za to skupino. Naslednja prosojnica kaže 13 držav članski, ki so se kasneje pridružile EU. Tu vidimo, da je najbolj pomembno pogajanje na ravni podjetij. Ne bom šel v podrobnosti. V zadnjih minutah, predem dam besedo Kristjanu, bi rad predstavil uh, grozde in tipologijo. Akademik Jelovesa je razvil to tipologijo in prihaja iz eh, publikacije komisije iz leta 2008 in vidite, katere države spade skupaj. V naslednji prosojnici bi rad predstavil nekatere glavne eh, točke. V severnih državah imamo organizirane močne organizacije, predvsej centralizirane strukture pogajanj. V srednji in zahodnji Evropi imamo model socialnega partnerstva z predvsej centraliziranim pogajanjem. Eh, sindikati so šipkejši, vendar pa so delodajalci predvsej organizirani na ravni družb. Na jugu je pogajanje bolj odvisno od državne regulacije. Eh, liberalni eh, model vključuje kolektivne pogajanja, ki temelji na prostovoljnosti, torej to je decentralizirano um, pogajanje z precej šipkimi socialnimi partnerji v srednji in vzhodni Evropi, pa uh, povezuje različno, različne kombinacije centralnega modela, bolj liberalnega modela in tako naprej um, na severu in zahodu je jasno, da je najbolj pomemben sektorski model, na jugu e, je tudi sektor ali podjetje na vzhodu ali srednji Evropi pa je najpomembnejše pogajanje na ravni podjetij. Potem zelo različna je vloga države. Pri liberalnem modelu ne prihaja do intervencije, na severu ima omejeno vlogo, uh, v, soci, v modelu socialnega partnerstva deluje nekako v senci. Na jugu pa se država večkrat upleta v ta pogajanja. V srednjih in vzhodnjih evropskih državah ima tudi država uh, ključno vlogo pri eh, vodenju tega, uh, te tranzicije. Torej, razlike so, ali imamo uh, alternativni model ali. Uh, vodi država. In še nekaj glede načina pogajanja. Imamo integrativno pogajanje, ki je značilen za modele socialnega partnerstva in korporativnega modela in potem imamo drugačen model na jugu in na zahodu. Integrativni model pomeni, da pogajanje ne vključuje le glede distribucije, temveč glede tega, kako ustvarjati dodano vrednost. In to je povezano tudi eh, z močnim zastopanjem delodajalcev teh dveh modelih. Sedaj pa da besedo Kristjanu, da nekaj povem o tem, kaj se je zgodilo od leta 2008 naprej. Hvala lepa. Eh, na kratko, David je že omenjal glavne trende ki, so, ki že dolgo obstajajo, ki so se morda pa tudi pospešili s krizo. V zadnjih 15-20 letih smo imeli dve zadevi. Decentralizacijo kolektivnih pogajanj, da smo prišli iz več sektorskega na sektorski uh, na se, nivo oziroma včasih je tudi pogajanje nekaj, kar poteka na ravni družbe. In drugi trend je še bitev sindikatov. Torej, sindikalna pokritost se je zmanjšala, to se je pospešilo s krizo in ta trend bo verjetno še dolgo prisoten. No, ni pa se enako zgodilo glede uh, povezanosti z družen delodajalče. To, ti so precej povezani še naprej. Nijem odgovor na to, zakaj je to tako nimamo ja, dokazov glede tega, zakaj je to tako. Ker kolektivno, kolektivno pada, tako ko gre za kolektivne pogajanja kot za sindikate, se je zgodilo to, da so države eh, vstopile v to in države vstopajo v kolektivne pogajanja. David je pokazal eh, grozde iz poročila komisiji iz 2008 mi menimo, da je, mora Eurofund ugotoviti, ali lahko dobimo več dokazov glede na nove podatke, ki jih imamo. In mislim, da nijamo konceptualnega okvira glede odnosov med delodajalci in delojemalci. In na tem smo dolgo delali, to je pa sedaj vedeti precej preprosto, tako le na vprašalnici, vendar. Uh, pomembno je, da torej prestajamo to, ta tripartitni sistem. Ta okvir ni enostaven, torej na sredini eh, imamo eh, sliko, imamo knjigo ameriškega strokovnjaka Johna Dvojnjiva Bada. Eh, ki je napisal knjigo za poslovanje z dvema obražama iz leta 2004. Preberite to knjigo, če imate čas. In on je dejal, da katerikoli sistem socialnega dialoga mora upoštevati učinkovitost, enakopravnost in glas. In torej glas imamo na sredini in tu se lahko navežemo na najstarejšo knjigo iz leta. Uh, 1840. In potem imamo tri uh, rezultate, ki izhajajo iz tega. Socialna pravičnost, kolektivno delo, ki je v srčik našega dela. In seveda, ne le za delodajalce, tudi uh, delojemalce, industrijska konkurenčnost. Torej, to je okvir, ki ga imamo in vprašanje, ali lahko to vse merimo. Najprej smo bili nekoliko skeptični, vendar smo še odločeni strokovnjakov, odličnih strokovnjakov, uh, iz, ki so bili naši so sodelavci, eh, španska ekipa nam je pomagala in indeks. Se pričujem, da je to tako, da je to tako napisano, da ne morete videti, vendar imamo štiri indik 14 indikatorjev na različnih ravneh glede pogajanj potem imamo pravice delavcev in potem imamo še raven eh, družb in tu vidimo, katere informacije so na voljo svetu. Delavce lahko vplivajo na odločitve in tako smo pripravili skupni eh, indikator za industrijsko demokracijo. In tako smo lahko pripravili nove grožde in redefinirali. Nekateri so enaki, nekateri pa so zanimivi. Sedaj imamo šest groždov. Prvi zadeva socialna partnerstva, drugi je korporatizem, tretji je tak, kjer država upravlja postopek, potem štiri in pet pa je tak model, kjer eh, temelji na. Eh, delu na, znotraj družbe in eh, šesti klaster je, oziroma grost je tisti, ki je temeljen na tržni usmeritvi. In kaj smo ugotovili, da se je Nemčija premaknila iz grozda socialnega Eh, partnerstva v model organiziranega korporatizma. To je bo vse Nemce odvrne gotovo spremenilo oziroma gotovo presenetilo. In potem smo videli, da nove države članice ne sodijo vse v isti grost in sedaj vidite, da so v različnih groždih, recimo v štirih imamo Hrvaško, Mačarsko in Slovaško. Pričakovali, da bo tam združeno kraljestvo to, oziroma pričakovali bi, da bo pri tržno smerjenem upravljanju Združeno kraljestvo, vendar tam sta poleg Združenega kraljestva tudi Estonija in Poljska, ki imate veliko skupnega z Združenim kraljestvom. No, socialno partnerstvo tu je predvsej klasičen pristop. Tu imamo visoko pokritost kolektivnega pogajanja, dobro vključenost socialnih partnerjev. To so pravzaprav najbolj učinkoviti akteri industrijske demokracije. Sindikati so sicer šipki, vendar močnejši kot v drugih uh, uh, groždih, no so pa zelo močni delodajalci. To pa zato, ker v Avstriji je recimo obvezno članstvo v gospodarski zbornici za vsa podjetja. Kako tak grož deluje? Torej, ta uh, uh, grozd je označen z rdečo in deluje bolje od evropskega poprečja v vseh pogledih. Potem drugi grozd, organizirani korporatizem, ta je podoben, vendar drugačen od prvega modela. Tu imamo močno korelacijo med avtonomijo in socialnim partnerstvom v tem grozdu, ki je nordijski grozd. Sicer uh, so socialni partnerji nekoliko bolj avtonomni. Eh, sveti delavcev so zelo močni, eh, veliko se odločajo na ravni družb in zelo pomemben je socialni dialog na ravni družbe. Torej, modre, modri kvadrat je evropsko po, povprečje, eh, rdeči pa kaže na to, da je ta grožd boljši. Se pravi, čujem dobili smo sporočilo tolmačev, da govorite prehito, tako da prosim, govorite nekoliko počasneje. Se bom skušal tega držati. Tretji grošt je grošt, ki ga upravlja, kjer vodijo vlada. Tu je pomembna vloga države. Tu so sindikati, niso tako pogosti. to je manj učinkovit socialni dialog. Glavna karakteristika tu, oziroma glavne države so tu Španija, Francija, Grčija. In vidimo, da je njihova učinkovitost približno na ravni evropskega poprečja. In potem imamo tržno usmerjen grost, kamor so odje Estonija, Polska in Združeno kraljestvo, torej tu se drži, držijo tržnih usmeritev socialni partnerji imajo manjšo vlogo, tako sindikati kot delodajalci v okviru tega grozda. Imajo, oni imajo najnižjo točko, industrijske demokracije od vseh teh grozdov in takole so se odrezali. Torej, ne govorimo o kauzalnosti, govorimo o korelacijah ta grož tudi deluje tako dobro kot tisti, v katerem je država pomembna pri kolektivnem eh, pogajanju. Torej, mi smo tako predstavili pojaj na osnovi podatkov, ki jih imamo. Seveda pa ne moramo to govoriti o kauzalnosti, ko bom, sedaj imamo okvir, kakršen je z vsemi prednostmi in slabostmi, vendar smo vseeno dosegli dve zadevi. Imamo indeks industrijskih pogajanj oziroma kolektivnih pogajanj in lahko smo redefinirali obstoječe glozde na osnovi naših podatkov. Ko govorimo o korelacijah, še dve zadevi. Ko primerjamo naše podatke z drugimi indikatorji, vidimo dve zadevi. Tiste države, ki imajo najvišjo industrijsko demokracijo, so tudi tiste, ki imajo najboljše rezultate pri učinkovitosti in konkurenčnosti. In drugič, in David je tudi to že povedal, da se zdi, da obstaja korelacija med ravnjo kolektivnih pogajanj in učinkovitostjo. Tiste države, ki imajo visok ravn kolektivnih pogajanj, imajo tudi boljše rezultate, ko gre za industrijsko re, uh, demokracijo. Vendar to je pač korelacija in nekauzalnost. Več informacij je na naši spletni strani in upam, da je še dovolj časa za razpravo. Hvala. Najlepša hvala, zelo zanimiva predstavitev, ogromno podatkov. Zdaj pa sledijo vprašanja naših poslancev. Najprej gospod Bisla, izvolite. Najlepša hvala. Vaša predstavitev je zelo relevantna za teme, ki jih bomo obravnavali v nadaljevanju leta, minimalne plače in druge. In zelo zanimiv je bil indeks industrijske demokracije. Najprej dejstva. Eh, niste predstavili vseh grafov. Eh, prostovoljno eh, upravljanje, uh, upravljanje na podlagi zaposlenih podjetij. Eh, tega niste pokazali, so rezultati preslabi ali je kak drug razlog, nam lahko to vsaj pošljete, tako da bomo vsaj imeli primerjavo. Eh, potem, očitno gre tu za nekaj, kar bo za nas kot politike pomembno, ampak tisto, kar mi manjka, so. Eh, kakšna priporočila oziroma usmeritve, kako naj uporabljamo te informacije, kakšne, kakšna spoznanja ste dosegli. Eh, verjetno, če bi imeli več časa, bi kaj povedali tudi o tem. Je industrijska demokracija nekaj, za kar si moramo prizadevati. Omenili ste, da obstajajo države, ki imajo, nimajo najboljšega modela, pa so vendarle učinkovite. Eh, kakšna bi torej na podlagi vsega bila vaša priporočila? Uh, bomo najprej izbrali vprašanja, potem pa boste dobili priložnost odgovoriti. Uh, gospod Rangel, prosim. Najlepša hvala predsedujoča, hvala za predstavitev. Pomembno je vedeti, kaj počnejo agencije, kakšni so odnosi, tako da uh, cenim vaš obisk. Omenili ste šest grozdov in omenili ste, da je Nemčija prestopila iz enega grozda v drugega uh, na organiziran korporativizem. Uh, tam vlada precejšna stabilna eh, politična stabilnost. Eh, kakšen je bil razlog za to spremembo in zanima me, ali vidite še druge možnosti za to vrstne spremembe v posameznih državah? Eh, morda so v zadju politične spremembe, ampak ali so v zadju tudi drugi dejavniki, naprimer spremembe v razmerju večin, eh, lahko tudi to vpliva na prehode iz enega grozda v drugega. Gospa Petr Hansen, ja, najlepša hvala za zanimivo predstavitev. Tudi moje vprašanje bi bilo, če lahko poveste več o tem, zakaj je Nemčija prešla iz enega grozda v drugega. In pa ne vem, ali ste se na to osredotočili v študiji, ampak če lahko kaj poveste o ravni plač. Torej, če eh, ne gledamo na eh, višino cen, in, eh, ampak izključno to, v katere vrste grozdov je posamezna država. Najlepša hvala, gospa Pereira. Najlepša hvala, hvala lepa za vašo predstavitev. Prihajam z Portugalske in kolektivna pogajanja so pri nas zelo pomembna. So del eh, poglobitve participativne demokracije in tu gre za to, da ljudem uh, omogočimo, da ohranijo pravice, ki so si jih tekom let izborili delavci. Tu je tudi zelo pomemben instrument, ko gre za boj proti slabim in prekarnim delovnim pogojem. Zanima me, ali obstaja kakšna povezava med uh, pogos pogostnostjo prekarnega dela in upadom kolektivnih pogajanj. Vemo, da so ženske po tej plati še posebej ranljive, uh, In sprašujem se, ali bi tudi s kolektivnimi pogajanji lahko v tem smislu zagotovili pravice delavcev. Najlepša hvala. Hvala za zelo zanimivo predstavitev. Komisija je večkrat na zadnje tudi pri socialnih eh, načrtih, ki jih je predstavila prejšnji teden, nakazala na ukrepe za razširitev eh, kolektivnih pogajanja delavce za platforme. Eh, vidite to možnost, kako bi se to lahko zgodilo. In pa spodbujanje kolektivnih pogajanj je eden od elementov evropskega eh, stebra socialnih pravic, ampak samo 16 držav članic je podpisalo eh, konvencijo ILO. 198 in zanima me, kakšna je po vašem mnenju najboljša možnost, da bi zagotovili, da uresničujejo te zaveze. Uh, gospa Glaumin in potem še gospa Brune. Najlepša hvala, hvala za predstavitev. Tudi mene zelo zanima eh, to, kar ste predstavili in imam dve vprašanje. Najprej, eh, ne moram reči, da se v celoti strinjam eh, s pojasnilom, ki ste ga dali. Ne vi, ampak omenjali ste pač pojasnila Jele Viser glede demokracije, glede razširjene vloge države. Ne vem, ali to drži, kajti v Italiji, naprimer, eh, država pravzaprav nima neke razširjene vloge, eh, tako da imamo neko mešanico tudi s kolektivnimi pogajanji, tako da eh, bi postavila pod vprašaj ta element. In pa zanima me, ali ste kdaj po znanstveni plati, ne politično gledano, eh, obravnavali eh, korelacijo med eh, močjo sistema kolektivnih pogajanj in možnostjo uvedbe minimalne plače ali podobnih ukrepov. Kaj ti lahko bi rekli, da kjer je sistem industrijskih pogajanj močan in zelo institucionaliziran, je to bolj težavno in se pojavi več ovir pri uvedbi zakonodajnih ukrepov glede minimalne plače eh, in seveda obratno. Tako da se sprašujem, ali ste eh, se kdaj eh, v svojih raziskavah posvetili temu razmerju. Hvala. Gospa Brune in potem še gospa Žanoka. Najlepša hvala, hvala za predstavitev, govorila bom francosko. Moje vprašanje je podobno temu, ki ga je postavila kolegica in sicer me zanima vaše mnenje glede sistema kolektivnih pogajanj in glede metod kolektivnih pogajanj v povezavi z vzpostavitvijo evropske minimalne plače. Hvala. Še gospa Žanoka. Hvala lepa, predsedujoča zelo dobro vem, da v vzhodnoevropskih državah eh, je problem kolektivnih pogajanj zelo pereč, zlasti to velja za baltske države in v prvih diagramih, ki ste jih pokazali, ste, so bile vse tri baltske države prikazane zelo blizu. Zato me je zelo presenečeno, da. da je bila Estonija v zadnjih prostornicah eh, uvrščena drugače kot eh, Latvija in Litva skupaj z Britanijo. Eh, lahko morda to pojasnite, pojasnite, kakšni so razlogi za to. Hvala, zdaj pa dobite besedo za odgovor, izvolite. Yes, uh, for... Hvala lepa, najlepša hvala za zanimiva vprašanja jih bom poskušal nekako združiti v skupine, da bi prihranil nekaj časa. Najprej politična priporočila in ali se je potrebno boriti za uh, socialni dialog. Ja, seveda, z našega vidika je socialni dialog eh, v središču našega genskega zapisa in upam, da tudi eh, to velja za Evropski parlament in vaš odbor to je tisto sredstvo, s katerim je mogoče zagotoviti na različnih ravneh, da imajo delavci eh, določene eh, besedo pri vodenju podjetij eh, ali torej preko kolektivnih Eh, pogodb ali pa v svetih delavcev in v procesih odločanja v podjetjih. In povsem iskren bom, vidimo povezavo, vidimo povezavo med industrijsko demokracijo in učinkovitostjo. Torej, kjerkoli obstaja dobra industrijska demokracija, obstaja tudi visoka učinkovitost. E, obstaja torej jasno ta korelacija in kot je povedal kolega, eh, bi vsak sistem industrijskih odnosov moral iskati ravnovesje eh, med učinkovitostjo in ustreznim glasom. Zakaj Nemčija? V Nemčiji se ni toliko spremenilo, se pa je spremenil naš analitični okvir oziroma okvir, ki ga uporabljamo. In seveda je tu potrebno izpostaviti tudi kontekst. Eh, vendar pa teh dejavnikov ni eh, mogoče vedno meriti. Eh, morali smo nekatere opredeli, opredeliti enostavno kot dobre ali slabe. Naprimer, visoka pojavnost stavk je to nekaj dobrega ali slabega, odvisno odkot izhajate, kaj to pomeni nismo uporabili dejavnikov stavke, smo pa uporabili druge kazalnike. In če govorite o razširitvi rezultatov, tu je Nemčija zelo blizu severnemu grozdu, kajti ima mehanizme za razširitev rezultatov. Nemčija se je tudi bistveno spremenila, kar zadeva minimalno plačo, ki je bila v Nemčiji eh, zakonsko zelo pozno uvedena. Torej prihajajo v Nemčiji do določenih sprememb. Eh, ne zato, ker se je Nemčija kot taka toliko spremenila, ampak tudi zato, ker se je naš analitični okvir eh, spremenil. Smo zdaj premestili Nemčijo v drug grozd, pa si grozda zelo blizu. Eh, in pa, no, tudi drugi grozdi niso slabi. Nismo enostavno imeli dovolj časa, da bi vse podrobno predstavili. Potem povezava med kolektivnimi pogajanji in minimalno plačo. To je seveda zelo pomembna razprava za prihodnost. V glavnem so severne države tiste, kjer so zelo močni socialni partneri, kjer imajo močne pravice e, v socialnih pogajanjih in tam nimajo minimalnih plač. In tam pravijo, to je njihova avtonomija, oni se želijo o tem pogajati e, z delodajalci, zato ne potrebujejo intervencije države. Tako da tu e, vsekakor obstaja neka korelacija. Strinjam se z italijansko poslanko. Italija je eh, na nek način izjema v svojem grozdu, imate državo, imate pa tudi močne socialne partnerje, ki igrajo svojo vlogo in eh, medsektorski sporozum iz leta 2018 je zelo dober primer tega, kako pomembni so socialni partnerji eh, in v kakšni meri lahko sooblikujejo delovna razmerja. Odgovoril sem že kar nekaj vprašanj, no, ostalo pa prepuščam tebi, David, karkoli je ostalo. No, bom poskusil. Nekaj si tudi že ti povedal. Uh, vprašanje je bilo, ali lahko zagotovimo več informacij, seveda z veseljem, tudi dvostransko ali pa preko sekretarjata, če se vam zdi to bolj primerno. Uh, kar zadeva uh, komentar italijanske poslanke. Eh, to bi kaj podobnega bi lahko povedal tudi kdo iz druge države, ampak pri nas gre za to, kako nekako sliko poenostaviti in to pomeni, da se izgubijo določene nijanse in podrobnosti. Ampak mislim, da je vaš komentar posem na mestu. Potem je tu vprašanje o ravni realnih plač. Uh, Eh, pravzaprav eh, o tem nimamo nekih podatkov, ampak vprašanje eh, sistemov pogajanj in makroekonomskih izzidov je nekaj, o čemer je pogosto govora. Obstaja določen način razmišljanja, ki trdi, da decentralizacija kolektivnih pogajanj pomeni boljše makroekonomske rezultate, zlasti kar zadeva zaposlovanje. Naše stališče je, da je pravzaprav bolj pomembno, da uspeš uskladiti sisteme pogajanj, da ni nujno eh, odločujoče to, na kateri ravni eh, poteka. Potem delavci pri platformah in kolektivna pogajanja, glede tega nimam odgovora, vedno znova kaj preberem v časopisu o poskusih teh delavcev, da bi se organizirali in da bi si zagotovile, zagotovili pogajalske pravice. To je relevantna tema. Eh, in vem, da je to del sporočila komisije, eh, tudi vrh na to temo se obljublja letos eh, in Eurofund, to je naša partnerska organizacija, je pripravila kar nekaj podatkov eh, o tem sektorju, tako da se lahko obrnete na njih, če vas to zanima. In pa še zadnje vprašanje glede priporočil. Eh, naša ustanovitvena uredba eh, predvideva, da spodbujamo dialog med eh, vodilnimi in delavci, tako da seveda kot taki pač podpiramo kolektivna pogajanja. So pa tri področja, na katere je potrebno biti pozoren. Potrebno je razmišljati o tem, kako izboljšati povezave med različnimi ravnmi pogajanj. Drugič, uh, krepitev avtonomije socialnih partnerjev. In v povezavi z obojim je tu še tretja točka izgradnja zmogljivosti socialnih partnerjev za socialni dialog. Eh, in tu mislim, da je tudi tema, ki se bo znašla tudi na vašem dnevnem redu. Samo, če dovolite, še dve vprašanji, ki se jo nismo dotaknili. Najprej Estonija. Ja, Pojela visi je eh, Estonija skupaj z baltskimi državami v istem grozdu. Po naši analizi na podlagi 13 eh, kazalnikov industrijske demokracije eh, pa kažejo, da je Estonija bliže Združenemu kraljestvu in Polski kot pa eh, drugima dvema baltskima državama. In pa še eh, vprašanje, kako spodbujati kolektivna pogajanja v povezavi s konvencijo ILO in stebrom socialnih pravic. Tu je zahtevno vprašanje in glede na to, da smo tripartitna institucija, lahko samo pomagamo. In kot je omenil nekdo, smo na nedavnem seminarju govorili o tanki črti med avtonomijo in intervencijami obstaja torej neka dihotomija. Na eni strani želimo spodbujati kolektivna pogajanja, po drugi strani pa je tu tudi avtonomija socialnih partnerjev. Torej lahko samo tako, kot danes eh, opozarjamo na to, da obstaja določene prednosti industrijske demokracije, ampak zadnji korak je seveda v rokah socialnih partnerjev, eh, ki morajo to narediti na tisti ravni, ki je po njihovem mnenju najbolj primerna. Najlepša hvala, hvala za to zelo zanimivo predstavitev. Ne, nimam v mislih samo vsebine, ampak tudi obliko. Res eh, ste nas kar malo zbudili, kar je odlično. Hvala tudi za vse podatke, ki ste nam jih eh, posredovali. Podatke vedno potrebujemo, da lahko eh, sprejemamo boljše odločitve. In res menim, da vaša predstavitev različnih modelov pogajanj znotraj Evropske unije lahko prispeva eh, k razpravah o širokih izzivih, ki so pred nami, eh, mednje sodi tudi evropska minimalna plača. Zaenkrat imamo samo zelo eh, šibek okvir, ampak videli bomo, kaj bo sledilo. Hvala, da ste nas obiskali in veselimo se nadaljnih obiskov. Hvala lepa.